Colleagues, drage kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta. Let's move to point seven of the agenda, which is. Prehajamo na sedmo točko dnevnega reda. To je zelo pomembna tema. Imamo obravnavo osnutka poročila glede strukturnih reform bank. Gre za zelo pomembno poročilo, ki se mu zahvaljujemo. Ki predstavijo to sporočilo z veliko spremembami k originalnemu komisijskemu predlogu, tako da nas čaka veliko predlogov za strateško razpravo, pomembno strateško razpravo in še enkrat hvala poročevalcu za uh, vložen trud in takoj vam predajem besedo. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Uh, zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci, s katerimi smo lahko razpravljali o zadevah. Uh, naj vsem povem, da še nismo dosegli popolnega soglasja ali dogovora. No, to mora biti od vsega začetka jasno. To sem želel povedati, ker eh, pa velja dogovor, kako moramo delati in kako moramo napredovati, da pridemo do dobrega zakonodajnega predloga. Seveda bomo v tem sodelovanju z vprašalci v senci ugotovili, eh, koli katerih eh, predlogov lahko oblikujemo večine. Mislim, da je tukaj treba opozoriti na dve zadevi. Prva je ključnega pomena za Evropsko unijo danes in sicer gre za to, kako doseči vlaganja na ložbe in hkrati zaposlovanje. Na jasno povem, ne moremo nadaljevati za razpravo o sprembah naših osnovnih finančnih institucij, ne da bi razmišljali o tem, kako bo to vplivalo na naše gospodarstvo. Trenutno vlada pomanjkanje investicij v Evropi glede na to, kako zadeve štejemo, tukaj to ni neka znanost, med 400 in 700 milijoni. In z tega vidika moramo obravnavati tudi Junkerjev načrt, ki na letni ravni obravnava 100 milijard evrov. Tudi če bo Junkerjev načrt deloval, ne bo pokril več kot enega delčka eh, investicij, ki jih potrebujemo. Zato moramo zagotoviti, da bodo finančne institucije v Evropski uniji delovale. Da bodo lahko spreminjali likvidnost v nove inovacije, v nova delovna mesta, preko vrednostnih papirjev, in listinjenja. Ni dovolj, da si pogledamo samo en del evropskega gospodarstva, torej finančni sektor, in poskušamo od tega čim bolje umeriti. Zadeve moramo umeriti tako, da bodo stvari delovale v kontekstu celotne eh, evropske ekonomije. In vsi vemo, da odkar je zbruhnjena finančna kriza, in je to vse, kar smo potrebovali, pripeljalo do sprejema zakonodaje, ki ima svoj vpliv na makroekonomske razmere. In ko govorimo o tej zakonodaji, se moramo sredotočiti na to, da premosimo to luknjo, investicijsko luknjo med 400 in 700 milijardami evrov. In tega, po mojem mnenju, ne moremo narediti, če bomo ustvarjali nove probleme. katerih razlog ni tveganje različnih bančnih struktur. In k temu se bom še vrnil, kajti rdeča nit v mojem poročilu je, da se moramo lotiti tvegan, da zagotovimo, da ne bomo sprožili nove finančne krize, hkrati pa bomo omogočili vlaganja, ki jih Evropa potrebuje. 400 milijard evrov. Če nam uspe to luknjo zapolniti, to streza nekje 5 do 10 milijonom novih delovnih mest. In na ta način moramo gledati na to zadevo. Drugi vzornik pa je strani zakonodaje, ki smo jo doslej že sprejeli. tukaj imamo CRD4, MIFI, MIFI 2, BRD, EBA, DGS. To so vse zakonodajni akti, ki smo jih sprijeli zato, da bi rešili zadeve. Vse skupaj se je začelo skoraj v istem času zakonodaja glede kapitalskih zahtev depozitov oziroma jamstv za vloge, glede eh, rešitve bank. Skratka, zakonodajo imamo pripravljeno. In eh, vsi ti zakonodajni akti skupaj morajo biti kredibilni in delovati. Če govorimo o direktivi eh, za o potrebnem kapitalu in reševanju bank, za katero sem bil pristojen. Imamo ustrezna določila pripravljena. Noben deležnik ne bo mogel računati na to, da bodo jih reševali davkoplačevalci. In zato imamo predviden tudi postopek in banke se morajo temu prilagoditi. Mislim, da imamo zdaj stabilen sistem, ki zahteva več kapitala za bolj tvegane posle in vlaganja v banke bodo zelo premišljene, ako gre za njihov nadzor. Če si pogledamo univerzalne banke, če, se če nas izpostavljajo za druga tveganja, kot smo se pripravili, se moramo teh eh, tvegan lotiti ne moremo pa reči za univerzalne banke kot take, samo zato, ker so univerzalne banke, da so bolj tvegane kot druge. Pravzaprav je skoraj nasprotno, kot je ECB ugotovila in kot smo videli v stresnih testih in kot smo videli v realnosti. Banke, ki financirajo prebivalstvo, in uh, javne organe ali pa specializirane banke kot povezava med os, ostalim finančnim sektorjem. Treba se ukvarjati z tvegani, ki so, ni pa tvegani, za katera domnevamo, da se bodo pojavile. Če je torej. Torej če izgubimo ključe, jih ne bomo iskali tam, kjer je svetlo, ampak tam, kjer smo jih izgubili. To se pravi, ne, ne bomo si poenostavili dela, ampak bomo tvegane obravnavali tam, kjer so. Zato tudi naš eh, predlog za tiste univerzalne banke, ki imajo asimetrično strukturo, da imajo več eh, tržnih mehanizmov kot eh, običajnih. Potem moramo preverjati glede na tveganja. In to je pomembno kar je ukorenjeno v novem finančnem sistemu, tudi del CED-a, to se pravi novih kapitalskih eh, zahtev za banke. V posameznih državah pa vodijo tudi različne vrste računovodstva in podobno. Zato potrebujemo evropski sistem, po drugi strani pa se moramo lotevati dejanskih tveganj. Nadzorni organi pa morajo imeti tudi možnost, da zahtevajo dvig kapitala, in okrepljen nadzor, zmanjšanje dejavnosti ali pa ločevanje dejavnosti. Kaj ti? To moram povezati z, z BRRD-jem in CRD-4. In to je pomembno. Če bomo prekinili to verigo od kreditov do podjetij preko listinjenja in uh, trgovanja z inštrumenti, bomo spodkopali omogočanje posojil in ustvarjanje novih delovnih mest. Vsi od nas vemo, da imamo težave z zagotavljanjem potrebnih vlaganj in zagotavljanjem novih delovnih mest. To vemo. Ampak dve kategorije se bolj izpostavljata kot druge najprej mala in srednja podjetja, ki so najbolj odvisna o tem zdrževanju trga, o katerim govorimo. Druga stvar, o kateri pa nismo govorili, so vse tiste države, ki nimajo svojih lastnih bank in so odvisne od drugih bank. Če bomo te ločili, se bo investicijsko bančništvo vrnilo v domačo državo in cela vrsta držav bo imela zelo malo od tega ustvarjanja likvidnosti. Kmalo se bom ustavil, samo še nekaj povem. Eh, to pravim zato, da bomo lahko razpravljali. Če torej ločimo zadeve, to je v mnogih eh, primerjih tudi smiselno in je tudi način postopanja, če bo to potrebno, če bomo s tem lahko rešili tveganja. Ampak ločene banke Razdeljene banke pa ne bodo banke v takšnem smislu, kot jih poznamo sedaj. V določenih državah eh, pravzaprav pravno gledano sploh ne bodo banke, ampak bodo finančne ustanove, ki bodo izpadle iz sistema, iz nove regulacije, iz novega nadzora, ki smo ga razvili leta 2008. In to bi pomenilo, podkopavanje lastnega sistema za zagotavljanje stabilnosti in varnosti finančnega sistema. Ne želim si, da bi reševali probleme z pomanjkanjem investicij in ustvarjali eh, prostor za banke v senci, takšne sive banke. Mislim, da ne bomo imeli več stabilnosti, če bomo imeli več Lehman Brothersov. Mislim, da bomo zagotovili večjo varnost in stabilnost in več financiranja, če bomo čim bolje izkoristili zakonodajo, ki nam je uspelo sprijeti v Evropski uniji. In zdaj je priložnost, da ustvarjamo možnosti za investicije. In upam, da bomo imeli plodne razprave o mojem osnotku poročila. Ne veselim se samo razprave, ampak tudi sodelovanja sporočevalci v senci. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu. Lahko takoj prisluhnemo tudi poročevalcem senci, SND, gospod Vajceker. Hvala lepa. Predsednik, hvala tudi Gunnar Hrkmarjo. Ni bil samo užitek brati vaše poročilo, ampak tudi sodelovati z vami. Ampak... Eh, kljub dejstvu, da poročevalci, mnogi poročevalci senci imajo dolge roke, smo vendarle tako daleč naraz, da se bi težko rokovali. Čeprav bomo to ob določeni priložnosti seveda ponovno naredili. Naj razložim, eh, zakaj to pravim. Imam nekaj splošnih eh, pripomp, ki so v srčiki te razprave prva stvar je v tem, da me ne prepriča za misel, da si lahko privoščimo šipko eh, zakonodajo glede strukturnih reform na račun tega, kar eh, Gunnar Hockmark eh, imenuje abecedna juha. Mislim, da ni tako. Ta uh, juha z abecednim ložkom ni uspela rešiti problemov in zato nujno potrebujemo bančno unijo. In če nekaj dodamo k temu. Tu imamo še tilak, ki bo rešil vse probleme. Če bi bolje spremljali zadevo, bi vedeli, da se Tilek sooča z hudimi težavami v mnogih eh, azijskih eh, gospodarstvih in zdaj vidimo tudi čezatlantske težave s tem. Zato ne moremo pričakovati, da bo Tilek rešil vse naše probleme. Zamisel. Uh, reševanja oznotraj je seveda zelo dobro, če posamezna banka zabrede v težave, če pa imamo sistemsko globalno krizo, imamo omejitve, kako bomo to notranje reševali, ko bomo imeli prevelike banke, da bi lahko propadle. Ampak osnovni problem je izginil to subvencioniranje prevelikih prenapihnjenih bank eh, to je zelo blizu eh, temu, kar obravnavamo z ostriznim nadzorom. Nekateri pravijo, da smo proizvedli mm, to juho in da se zdaj eh, moramo sredotočiti na izvajanje in ukrepe za rast in za očinkovito dodeljevanje sredstev bo boljše, če nehamo subvencionirati propadle institucije in začnemo sprožiti rast na drug način. In da gremo denar vlagati tam, kjer si pravijo, da ga bodo v Junkerjev sklad, kjer bomo dosegli bistveno več. Prepričan sem, da bo stvar zaživela prej ali slej. In mislim, da bi morali to storiti na mesto, da še vedno financiramo velike glomazne banke, ki ne smejo propasti. In to je že bliže amadmajem, ki smo jih predložili. Osnovna direktiva ima dva cilja. Najprej je ukrepiti orode, ki ga imamo znotraj bank in harmonizacija znotraj bančne unije, zato da bi bolje reševali problem teh velikih sistemskih bank. Druga stvar pa se nanaša na enoten trg za vse, za celotno Evropsko unijo. To sta dva cilja in kot se pogosto dogaja za dvema ciljema, je vprašanje, kako najdemo kompromis in kje so prioritete. Kar mene skrbi, in tukaj sem vložil enega ljudi dva amadmaja. zelo impresivn pristop, ki je bil uveden. V imenu, vi kar se bi renacionalizirali definicijo eh, prevelikih eh, finančnih ustanov, da bi propadle in bi jih nesli v bančno unijo. Ne dvomim, da to poskušate doseči v amadmajh, ampak moramo si dobro pogledati, kaj bo to pomenilo v praksi in bojim se, da bi to lahko prineslo renacionalizacijo odgovornosti za velike finančne ustanove znotraj bančne unije. Mislim, da bi bilo to nevarno. Ne samo, da bi eh, to odpravilo prednosti bančne unije, ampak bi pomenilo tudi nasproti tega, kar smo želeli doseči. Dobro pri komisijskem predlogu je, da upošteva model univerzel, univerzalnega bančništva v Evropi. Ne pravi, da so banke kot take slabe, pravi pa, da si ne želimo, da bi investicijske banke, ali banke za velike uporabnike, da se skrivajo kot univerzalne banke, tako da lahko izkoristijo določene ukrepe, ki jih ponujamo. Zato moramo biti pazljivi, pri tem, da ne bomo ukrepili te ločnice, namesto da bi jo oslabili. Naj vam podam primer, ki prihaja iz eh, bilanc enen večjih eh, evropskih bank. Eno melo se ukvarja s tem, Eh, kateri bilančna postavka se ukvarja s tem, da se dajo posojila gospodarstvu. Ne eh, finančna posojila so to in neka univerzalna banka ima 70 odstotkov teh eh, posojil. Velika večina premoženja bi bila posojila gospodarstvu. Pri investicijskih bankah, pri največjih v Evropi, je ta vrednost bistveno nižja, manj kot 40 odstotkov. Zato moramo biti zelo previdni, do katere stopnje jim želimo pomagati brez strukturnih reform. Strukturna reforma ne pomeni, da je treba nehati delovati, ampak da je treba sprejeti pomembne strukturne ukrepe. In še peta točka, ki jo menja Gunnar Hökmark kako se najbolje lotiti tvegan. En možen pristop je, da si pogledamo tveganja takšna, kot jih poznamo danes. To pomeni, da imamo notranje modele tveganja bank ali druge modele tveganja eh, in da se potem zanašamo na to metodologijo. Ne spoštujem tako zelo Donalda Ramsfelda, ampak mislim, da je uporabo smiselno terminologijo imamo veliko neznanih neznank v tem eh, primeru. V takšnem eh, modelu tveganja eh, lahko dobimo objektivno definicijo tveganja, kar se mi zdi napačno. Če si pogledamo zadevo z praktične plati, nekateri amandmaji so dejansko upeljali definicijo merjenja tvegan oziroma eksponiranja tveganja v bankah, ko gre za področje uporabe direktive, kjer imamo prage med 30 in 70 milijon nespremljene. S tem se je bistveno zmanjša uporaba direktive, to se pravi števila bank, ki bi sploh prišle pod tak ostar nadzor. Potem pa imamo individualne ukrepe, in odločitve glede pragov mejnih vrednosti. Če se bomo tu zanašali samo na merjenje tveganja, bo to zelo nevarno. To imamo že v bazo 3. Imamo seveda po eni strani uh, merjenje tveganja, na drugi strani pa učinke. Mogoče bi se lahko m, mm, tega nekako oprijeli. Potem pa še imamo tu vprašanje prestrukturiranja, ali bi ga sprožili samo ob možnosti rešitve, kar predlaga Gunnar Hökmark, ali pa imamo bolj splošno obravnavanje sistemskih tveganj. Jaz se zauzemam za slednjo varianto. Naj na kratko razložim, zakaj. Zakaj menim, da bi bilo problematično, če bi se ukvarjali samo z rešljivostjo, ker bodo banke morali eh, predstaviti načrte za rešitev, SSM, SAM bodo eh, preverili te načrte in ugotovili bodo, da eh, so banke rešljive, kar ne pomeni nujno, da bodo v primeru krize banke resnično rešljive. In tudi, če bodo rešljive in propade, lahko povzročijo veliko kolateralne sistemske škode. Zdaj smo samo pri rešljivosti bank in eh, ta pojem se mi zdi prešivak oziroma ta koncept in nekaj še, kar je povezano z tehnično definicijo trgovanja. Tukaj moramo biti predvidni. Trgovanje s premoženjem ni nekaj, če vam naj bi se ukvarjale eh, banke. Seveda pa imamo eh, tudi koristne dejavnosti, kot je vzdrževanje trga, kar je z gospodarskega vidika potem težko razlikovati, kaj pomeni eh, koristiti z svojim strankam in kaj pomeni že trgovanje z premoženjem. Če ne bomo imeli neke tolerance pri modelov univerzalnih bank, bo to nevarno. To se pravi, da se moramo zadevo pogledati na široko in potem pogledamo, kje bomo naredili eh, delitev in s tem bi tudi zaključili. So indeed, uh... Hvala lepa. Eh, strinjate se, da se ne strinjate, vsaj deloma. Zdaj še naslednji poročevalci. EKR. Er. Gospod Sijad Kmal je naslednji. I note with interest this reference to. Zdaj imamo tole e, juho z temi e, razno raznimi telaki, e, CRD4, DGS in tako naprej. To so kratice, ki so pravzaprav nerazumljive. Če se eh, zahvalim najprej poročevalcu za poročilo. Mislim, da je bilo dobro, da ste se ukvarjali tudi z strokovnjaki za to področje. Nisem uspel še vsega proučiti, ampak to je bilo zelo koristno, to pravi moji strokovnjaki. Seveda je zelo jasno v tej razpravi, da želimo spremeniti način razmišljanja v tem eh, odboru. Saj poskusili smo spremeniti razmišljanje zato, da bi spodbudili ekonomsko rast. Pri tem premiku pa ne smemo pozabiti na finančno stabilnost in ne smemo pozabiti tudi na težave bank. Kako bomo to resnično rešili? Bolj se strenjam z drugim govornikom. E, mislim, da smo se z temi prevelikimi bankami, da bi propadli, ukvarjali predolgo, pet let, e, e SMD in podobno. KNPVP in podobno se nam tukaj pojavlja mislim, da, se, da smo tukaj pozabili, s čim se treba ukvarjati v zadnjih petih letih. Mislim pa tudi, da mi je všeč zamisel, ki jo je upeljal Gönade in sicer, da se osredotočimo na tveganje. Mislim, da je to zelo dober prispevek v razpravi. Uh, Ampak nisem pripričan, da bi morali politiki odločati o tveganju. Bi pa morali eh, spoznati, da eh, so nekatere tveganja, eh, tvegane dejavnosti, ki so pripeljale do krize, bile povezane z poslovanjem z prebivalstvom. Tu imamo celo vrsto kratic CDO in podobno, ki so s katerimi naj bi eh, rešili te probleme. Ampak to ni nujno uspelo. Moramo izraziti priznanje Gunnarja za to, kar je naredil. Ampak vprašanje, ali smo z vsemi temi zadevami omogočili financiranje brez eh, obremenitve davkoplačevalcev. Tukaj treba eh, razmišljati tudi o proporcionalnosti sistema, to velja tudi za Združeno kraljestvo, ker imamo finančni sektor neproporcionalno eh, predimenzioniran za število prebivalcev. Moram pa povedati, da jaz eh, osebno imam kar nekaj vprašanj. So CRD 4 e, in BRRD dovolj? to se sprašujem. Če si pogledamo nazaj na krizo in na banke, so zanesljive, se bodo znašle v SSM-u. In kaj s tem notranjem eh, reševanjem? Osnova pri BRD-ju je problem, da več bank propada hkrati. Tudi v zadnjem mandatu smo se v vseh političnih skupinah strinjali, da moramo zmanjšati reševanje z denarjem davkoplačljivalcev. Ampak tukaj tudi gre za isto, ampak tukaj več davkoplačevalci plačuje preko svojih eh, vlagan, svojih eh, vlog ali svojih eh, pokojninskih vlog. Kako bomo preprečili da bomo eh, vloge depozite prebivalcev koristili za pokrivanje eh, kreditiranja na vzven. Ne vem, kako bomo tveganih naložb. Ne vem, kako bomo to rešili. Smo že pri univerzalnih eh, bankah. Tukaj imamo eno, dve delegacije v moji skupini in vprašanje je, kako zagotoviti Eh, združljivost iz, oziroma kako izvedljivo je imeti različne bilance v bankah. Potem se treba pogledati mednarodne banke in mnoge banke, s katerimi se ukvarjamo, so mednarodne banke. Kaj se bo zgodilo, če bi nacionalni nadzorni organ moral odločati, kako bomo to obravnavali v odnosu do mednarodnih bank, med domačimi pristojnimi organi in gostiteljski ime oziroma nadzorni organi gostiteljske eh, države. To bo treba preveriti bolj natančno, preden se odločimo. Potem imamo še nekaj vprašanj eh, glede um, ključne dejavnosti in neključnih dejavnosti. En del je zelo staromoden, klasično bančništvo, klasični depoziti, ne to, kar danes imenujemo depozite ko bank, ljudje vlagajo denar v bankah, ne ostanejo v bankah eh, kot eh, eh, vloge ali depoziti, ampak v bistvu posodite banki denar, zato da imate določene dobičke. V tej direktivi pa želimo obnesti več poštenja v bankah in zaupanje v banke, tako da se bodo resnično ukvarjale z hranbo depozitov. Uh, in jih ne izkoriščale v druge namene. Mogoče bi lahko vključili eh, delovanje za stranke, za zasebne. Tukaj je vprašanje, kako bomo zagotovili sprejemljivost vzdrževanja trga, ki ne bo komercialno vzdrževanje trga. In vprašanje je tudi, ali je primembo, primerno za osnovno dejavnost. Videli pa bomo, kako bomo to predelili. Kako bomo zagotovili, da ta osnovna dejavnost ne bo izpostavljena tveganjem. Seveda bodo preverjene banke Exante in Expo, ampak imeli bomo enako tvegane instrumente, za osnovno dejavnost kot neosnovno dejavnost. In tukaj je skratka še cela vrsta vprašanj, ki se postavlja, trenutno še nimam odgovorov, ampak eh, mogoče eh, lahko prej ali slej pridemo na isti imenovalec. Moram pa povedati, da uživam v tej eh, razpravi, ker skupno iščemo rešitve tako da se veselim uh, sodelovanja s poročevalcem in poročevalci Senci. Much, Hvala, gospod Kamal. Zdaj pa še. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, Gunnar, za poročilo. Imam več pripomb. Upoštevala bom to, kar so povedali kolegi. V poročilu Gunarja cenim več stvari. Prvo je ideja, da seveda poskušamo upoštevati naš mandat, po katerem ne želimo ogrožati eh, denarja davkoplačevalcev, hkrati zagotavljati eh, rast, ki zamuja v Evropi. Poglejmo si brezposelnost eh, in težave v Evropski uniji in to je nekaj, kar moramo upoštevati v vseh dosjejih, sicer ne bi bili dosledni. In eh, druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je ta zamisel, ki temelji na tveganju. To je tudi nekaj, s čimer se strinjamo. Kriza je pokazala, da imamo zelo različne eh, institucije, nekatere so bile rešene v Evropi, v ZDA. Treba je bilo eh, ugotoviti, kakšen je nivo tveganje. Posloviti se je treba od iluzije, da je bančna struktura edini problem. Druga opomba. Eh, je nekaj, kar se do sedaj še ni pojavljalo v naši razpravi. Mi se moramo zavedati, da smo v svetovnem kontekstu, imamo svetovno eh, konkurenco, imamo pač eh, tudi pri drugih nevarne dejavnosti in mi moramo zaščititi davkoplačevalce v Evropi, hkrati pa ne moremo pravzaprav preprečiti delovanje evropskih bank, ki jih bodo morda v končni fazi kupili drugi ljudi. Torej, treba je zagotoviti konkurenčnost našega eh, eh, finančnega eh, sistema in mi potrebujemo banke, potrebujemo finance in v številnih državah imamo celo vrsto koristnih aktivnosti in ta, to, te banke moramo ohraniti. Eh, potem pa, kar je povedal Jakob o eh, notranjem trgu, obstaja nevarnost fragmentacije. Več držav je enostransko eh, sprejelo pravila na področju, ki spadajo v evropsko pristojnost in Dosti krat eh, se sprašujemo, ali je treba dati rdeči karton, da pokažemo, eh, da so šli predaleč. Eh, torej, Združeno kraljestvo, Nemčija, Belgija in morda drugi so sprejeli neka pravila, vendar mi moramo najti skupno rešitev, s katero se bomo izognili fragmentaciji in s katero bomo zagotovili, da ne bomo imeli konkurence v skupnih strukturah. Potem pa še nekaj v zvezi s tem, kar je povedal Jakob. Pravi, eh, da z eh, akumulacijo besedil ne bomo rešili problemov. Seveda ne moramo najti zadovoljivih odgovorov na vsa vprašanja, vendar kljub samo tudi ne moramo močati o tem, eh, kar se dogaja. Dva elementa se mi zdi ta tu pomembna. E, torej potrebujemo skupni nadzor, imamo skupni organ za reševanje v euroobmočju, imamo skupna uh, pravila z mm, BRRD. Uh, e, tega ne moremo abstrahirati. To je zelo pomemben element, ki ga imamo in eh, tega še okrepi mednarodni element. Eh, mi še ne vemo, kako bodo stvari delovali na mednarodni ravni, vendar kljub samo se gibljamo v isti logiki. Eh, torej, potrebujemo neko doslednost s pravili, ki so že sprejeta. In sedaj prihajam k svoji zadnji točki. Torej imamo več rešitev, lahko poskusimo najti kompromis, več opcije. In eh, ena opcija je, to je izbral Gunnar, eh, ki je rekel, da bomo delali na rešljivosti. To je pravzaprav beseda, ki jo v francoščini nimamo. Eh, se pravi, pripravili bomo določene dejavnosti eh, in rekli bomo, če bomo pač že reševali banko, jo moramo to reševanje pravočasno pripraviti. To je tudi ena opcija. V svetu uh, mislim, da tudi pravijo, da je to nek, uh, neko orodje za nadzor, za previdnostni nadzor. In nadzorniki lahko pravzaprav, naprimer, zahtevajo ločevanje določenih dejavnosti in podobno. ECB e je zauzela stališče, ki je zelo jasno in meni, da je vzdrževanje trga nekaj koristnega. V detajlu si potem seveda lahko ogledamo, kaj je e, e, predlagano na tem področju. Tu je pred nami še veliko dela, vendar. Tu se nadzorniku predaja neka odgovornost na tem področju in to se mi zdi eh, pravzaprav eh, dobro in na tej podlagi moramo najti neko rešitev. To so povedali tudi drugi eh, pred menoj. Še nismo dovolj daleč, da se lotimo podrobnih vprašanj. Tu je treba razrešiti številna tehnična vprašanja. Potrebujemo nek kompromis, da se bomo lahko na trdnih podlagah pogajali s svetom. Če se tukaj ne dogovorimo, govorimo, potem ne bomo pravzaprav kaj dosti dosegli v trialogu. In v prejšnjem mandatu je komisija bila sposobna najti in voditi take kompromise, iskati take kompromise. E, tu gre seveda za vprašanje, kaj, čemu bomo dali prednost, e, reševanju, previdnostnemu pristopu, kombinirati eno z drugim in kako pravzaprav e, uravnovesiti dve stvari, ki sta nujno potrebni, eh, ki ščitita pravzaprav eh, davkoplačevalce, ki eh, jim potem ni treba reševati slabo vodenih bank. Na tej celini moramo imeti pravzaprav tudi neko avtonomijo glede investicij. Če bodo vse naše investicije odvisnih od drugih tujih organov, od drugih ciljev, potem prav gotovo ne bomo naredili eh, usluge našim državljanom in ne bomo imeli dobre eh, tekočega gospodarstva. Hvala lepa za guje Fabio De Masi. Hvala, gospod predsednik. Kljub manjšim nestrinjanjem, ki jih je opis, opisal Gunnar in eh, švedski diplomaciji, bi se vseeno rad zahvalil za spodbudno delovno vzdušje, ki smo ga do zdaj imeli. Moji odgovori bodo nekoliko krajši od kolegov pred mano. E, rekli ste, da če si želimo seči v roke, se včasih treba najprej tudi malce boriti, ampak kakorkoli naj najprej začnem s splošnimi pripombami. Zdi se mi, da se je kolega pred mano že dostaknil vprašanja rasti. Seveda vsi si želimo rasti in gospodarskega razvoja v Evropi, vendar pa sam močno dvomim, da bi institucije, ki so prevelike za propad ali reševanje, takšne, da spodbujajo rast, prav nasprotno. E, te institucije uživajo implicitne subvencije in raziskave kažejo, da so propadi tistih velikih institucij, propadi, ki so imeli bistven učinek na BDP, eh, ki tudi presega te implicitne subvencije. Poleg tega se mi zdi, če si ogledate podatke, eh, sam ne bi nikoli dvomil o sposobnosti bank, da financirajo naložbe. Veliko raziskovalnih poročil na začetku pravijo o nekakšnih krivuljah. Torej, na začetku imate finančni sektor in do neke točke je, je ta institucija zelo spodbudna, zaradi ko postane prevelika, pravzaprav, ima pravzaprav celo negativen učinek. Recimo v Nemčiji, ko se ukvarjamo z Deutsche Bank, nam vsi govorijo, smo veliki, smo konkurenčni in nikoli ne, nimamo podpore davkoplačevalcev, ampak to ni res. Če si recimo ogledate uh, eh, AG, ko je bila degerešena, je to koristilo tudi Deutsche Bank, ampak uh, to ni bil denar evropskih davkoplačevalcev, temveč nemških davkoplačevalcev. Potem viri financiranja za MSP-je, ki so hrbtenica našega gospodarstva, to so običajno tradicionalni bančni krediti, ne pa tisti uh, sofisticirani izvedeni eh, finančni instrumenti, ki jih izdajo banke, ki so prevelike za propad. No, Lehman Brothers, to je bila čista investicijska banka, vendar pa je bila težava pri Lehman Brothers ne ta, da je bila to investicijska banka, temveč, da se je kriza prenesla iz bančništva, bančnega sistema v senci, ko niso več mogli trgovati s certifikati tistih institucij. Lehman Brothers je bil preveč povezan, preveč medsebojno povezan z bančnim sistemom v senci. Zato se mi zdi, če si recimo ogledamo primer Lehman Brothers, imamo že tu močan argument, da takšne težave rešimo. In še za konec naj povem naslednje. Tudi če eh, se pogovorimo s strokovnjaki, ti pravijo, da te velike banke pravzaprav nimajo večjih prispevkov, tudi ne na financiranju, kap, financiranju kapitalskih trgov in ne pri investicijah v Evropi. Sam nimam težav z vzdrževanjem trga, ampak če že govorimo o vzdrževanju trga, bi ta moral vplivati tudi na tržne cene. In to je tisto bistvo. Če govorimo o trgih, jih moramo imati resno. In zato mi menimo, če bomo uh, od, odpravili implicitne subvencije, bi eh, to osrednje poslovanje s krediti omogočalo cenejše financiranje, na tem področju se bomo odpravili subvencije, s katerimi hranimo investicijsko bančništvo, ter tako zagotavljamo dejavnosti, ki niso tako zelo ključne za realno gospodarstvo. Zdaj pa še nekaj pripomp o vzdrževanju trga, če dovolite. Dve rešitvi vidim, ki bi ju lahko preučili pa tudi en močan argument. Recimo, zakaj ne bi rešili nekaterih specializiranih podjetij, ki potrebujejo financiranje kapitalskih trgov? Re, lahko bi jih napotili k močno specializiranim institucijam in recimo, če ste osnovna kreditna institucija, in eh, se morate pogovoriti s stranko, ta pravi potrebuje specializiran instrument, lahko rečete, kupite ga lahko od te specializirane institucije. Nekateri pravijo, da bi to zmanjšalo likvidnost sistema, vendar pa sam nisem bolj sem prepričan o tem. Vendar, če trenutno opazujemo eh, situacijo v Evropi, imamo veliko likvidnosti, v sistemu še vedno pa nimamo rasti, zato je treba podrobno preučiti te argumente. Drugič nekateri pravijo, dobro, moramo biti previdni, da ne bomo uničili univerzalnega bančnega sistema, celotnega bančnega sistema. Vendar pa eh, bi se sam morda strinjal s tole alternativo. Ustvarimo nekakšno območje, kjer imamo eh, sklop kazalnikov, Eh, damo diskrecijsko pravico nadzornikom, vendar pa na določeni stopni imamo jasno opredeljeno raven, ko pride do avtomatske ločitve. Drugače bomo preobremenili nadzornike, saj jim bodo morda eh, grozili eh, Eh, primeri na sodiščih strani bank. Zato moramo imeti kazalnike, ki bodo sprožili nekakšno avtomatsko ločevanje. Eh, potem je treba to recimo, da bi imeli eh, skupno vrednost izvedenih finančnih instrumentov, kar je potem treba primerjati s skupnimi sredstvi. No, če si pogledamo še predloge sprememb, ki jih je predlagal Gunnar. Nekateri so prišli prepozno. Eh, zanemarjamo tveganje sistemskih tveganj, o čem je govoril že Jakob. Ne govorimo o tem, kaj se zgodi, če eh, se banke eh, lotijo določenih prodaj in so preveč medsebojno povezane. ECB nam je povedal, ko smo govorili o testih bank, da, mora, da morajo še revidirati stresne teste, da bodo bolje vključili sistemska tveganja, saj ti modeli, ki jih imajo, ne zadostujejo. In če je to mnenje tudi Evropske centralne banke, potem bi morali to upoštevati v zakonodaji. Vsi, vsak, ki se pogovarja z bančniki, ki se s tem ukvarjajo, ki se ukvarjajo s modeli notranjih tveganj, vsi vam bodo povedali, da gre za zelo ustvarjalen proces. Obstaja še veliko vrzeli in veliko načinov, kako manipulirati z modeli notranjih tveganj. In za konec ne povem še naslednje. Uh, glede vprašanja odstopanj oziroma izjem. Po mojem mnenju tu ni nesoglasje med poročevalci v senci. Zelo pomembno eh, je odgovoriti na pomisleke naših britanskih kolegov in to bomo z veseljem surili. Zdaj smo prejeli nekaj mnen sveta o tem, kako je to oblikovano zdaj, kako je s predlogom komisije, ki eh, morda nasprotuje zakonodaji EU in najti moramo tudi rešitev za britanske kolege če bomo ravnali drugače in če bomo pustili preveč možnosti državam članicam, da same pripravijo in oblikujejo svoje sisteme, potem bomo ponovno priča ponovni nacionalizaciji bančnih sistemov in se ne bomo ukvarjali, ne bomo rešili težav uh, institucij, ki so prevelike za propad in ki so preveč povezane. Najlepša hvala. Hvala lepa. Filip Lambert za zelene. Oh. Hvala. No, pa vsem tem, kar je bilo že povedano, kaj naj še dodam. Zelo naširoko se strinjam s tem, kar sta povedala Jakob in Fabio. Vsi slišimo glasbo. No, veliko smo že storili za regulacijo finančnega sektorja. Služba bančnika danes je postala zares težavna radi bi posojali gospodarstvo, ampak vse te urede in predpisi nam to preprečujejo. Zares bi radi izvajali ta posojila, ampak življenje ste nam tako zagrenili, da nam to res ne uspe. Vsi slišimo takšne pritožbe. To smo, to smo bili priča tudi med zaslišanji in predstavitvami, da je pravzaprav igre konec, da smo pravili svoje delo. Nekateri pravijo, da smo storili že preveč, da bi se morali vrniti nekoli, storiti par korakov nazaj. Vsi vemo, kaj smo že storili, vemo, kaj se dogaja v Ameriki. Silvio dejal, da se moramo odzreti globalno. Ja, to počnemo. V ZDA boste videli, da, republik da se republikanci že trudijo, da bi omilili svojo zakonodajo. Ja, mi smo nastopili ofenzivno proti finančnemu sektorju, ampak vsem tem, ki pravijo, da je biti danes bančnik nemogoče, bi sam dejal naslednje. Torej, da gre za službo, ki je fizično nemogoča, ki ne prinaša nagrad, vsem tem bi svetoval, počnite kaj drugega. Morda prodaja, čiščenje, zdravstvo, karkoli, če niste zadovoljni s tem, kar pravkar počnete. No, vsi smo torej slišali enake pripombe in mislim, da ne moremo kredibilno dejati našim voljivcem, da smo rešili težave institucij, ki so prevelike za propad in ki so preveč medsebojno povezane. Te težave še niso rešene. Zdaj, no, po mojem mnenju, se lotevamo prepozno tega vprašanja in zdaj bomo šele videli, kako bo z mobilizacijo sosede General Pariba, Deutsche Bank in tako naprej vsi bodo spoznali, da je morda še treba kaj opraviti v tej smeri. Morda se boste tudi spomnili odziva na predlog Bernjeja. Kristjan Loaje, kot eh, visoki uradnik, je kvalificiral zakonodajni predlog izvršnega organa eh, Evropske unije kot nekaj povsem neodgovornega. Mislim pa, da moramo se vsi začeti zavedati, da tisti, ki želijo biti politiki, morajo biti izvoljeni in dragi je prvi, ki bi moral ta nasvet upoštevati. Sam sem slišal tudi prošnjo, da potrebujemo oziroma zahteva, da potrebujemo investicije. Na to se je odzval že Fabio. In vsi tisti, ki pravite, da se ne bi smeli uh, Eh, preveč upletati v tiste banke in njihove investicije v gospodarstvo, bi vam predlagal naslednje. Če banke pobirajo vloge in nimajo nikakršnih drugih dejavnosti, kot da dajo posodila realnemu gospodarstvu, sem prepričan, da bomo videli večje investicije, če bomo tem ustanovam legalno preprečili, da počnejo karkoli druga. Če želite uh, pobirati depozite v redu, če želite posojati danem gospodarstvu v redu, ampak nič drugega. In ta zakonodaja, ta zakonodajni akt je usmerjen v to, da bo prišlo do več posojil realnemu gospodarstvu, več gospodarske dejavnosti, kot pa nasprotno. In kot je dejal že Fabio, gospodarski model. Uh, je ta, da se financiranje gospodarstva eh, izvaja prek bank, posebej za MSP. -je. MSP potrebujejo posredovanje in to je vloga bank in mi želimo, da te banke izpolnjujejo svojo vlogo in mimo grede veliko bank to počne. Ne, niso akteri na kapitalskih trgih, temveč služijo realnemu gospodarstvu. Kar se tiče ponderiranih oziroma tehtanih sredstev, no, Nekateri pravite, da so uh, ponderirana sredstva na podlagi tveganja, takšne, da vplivajo na trg. No, seveda, če je vaša plača odvisna od tega, da poslužite manipulirati sistem in če imate vse na voljo, kar je, to, kar je potrebno, zato potem to seveda počnete. To, so, to je pač človeška narava. Eh, spomnim se tudi uh, razprave z vršnim direktorjem velike nemške institucije, ki mi je priznal, da uh, je samo malce prilagodil eh, ponderirano tveganje in težava je bila rešena. Samo malce je prilagodil številke in to je bilo vse. Seveda pa se ne smemo zanašati na to. Kompetitivitet se tevi. Potem pa vprašanje glede konkurenčnosti. To je argument, ki ga vedno slišimo, naprimer od velikih francoskih bank. To slišimo tudi od ameriških bank. Jamie Diamond eh, tudi trdi, da bo pravzaprav njihova pozicija oslabljena bljena zaradi velikih evropskih bank. Se pravi, ista pesem kot pri nas. E, občutek imam, da niso bančniki, zakonodajalci. Še vedno verjamem, da javnosti nihče pač ne more diktirati zaradi tega, ker njihova plača eh, ne bo tako visoka kot sosedova. Eh, če verjamemo, da je nekaj dobro za evropsko gospodarstvo, moramo sprejeti ukrepe, sprejmimo jih. Ali to pomeni, da Eh, določene banke ne bodo kritične velikosti za to, da bodo eh, aktivne na finančnem trgu. Eh, torej, tu je pač treba potem imeti konsolidacijo, zakaj pa ne. Pariba je imel dovolj veliko velikost za to, da je konkurenčna sama. Če pa preveč, se lahko tudi razdeli in Eh, potem pa tudi Deutsche Bank je skoraj da imel nek skriti hedž eh, sklad. Eh, in zato, da se ne vidi, pravzaprav, da so na tem, da postanejo čista investicijska banka. Potem pa glede Gunarjeve metodologije. Do hvala Gunarju za metodologijo. Potem še BRRD. Nekat, ne govorijo vsi isto, ko pridemo do tega in to je uporabno. Nekateri pravijo, ne storite ničesar, drugi pravijo, nekaj je treba storiti. E, tako da imamo tu dobro mešanico, po mojem mnenju. Ja, strinjam se za mislijo, da morajo biti banke vedno bolj rešljive. Vem, da se nameravate izogniti javnim sredstvom pri reševanju bank, ampak strinjam se z Jakobom, ne gre le za posamezne banke, temveč za celoten sistem. In tu menimo, da je predlog komisije, predlog, ki morda celo ne gre dovolj daleč, gre pa kar daleč, ko gre za reševanje sistemskih tvegan. Po mojem mnenju bi poslali. Eh, zaskrbljujoč signal, če bi začeli zdaj omiljevati predlog komisije. Tako bi popustili prosjačanju bank. Evropa je zdaj bolj usmerjena temu, da zadovoli in, banke in finančni trg, kot pa svoje državljane. In takšen signal bi bil napačen. V nasprotnem primeru, če bomo to zakonodajo podprli, bodo imeli korist od tega državljani. Zato menim, da moramo tu zares najti pravo rešitev. Torej, izhodiščno mnenje je, da moramo zagotoviti jasno definicijo, niti ne tega, kaj je bistveno, kaj so bistvene bančne dejavnosti, ki jih je treba zaščititi. Tu potrebujemo definicijo. Eh, glede tega, kaj ni najbolj uporabno in podobno. Torej, opredeliti moramo, kaj so bistvene osnovne bančne javnosti, morda lahko najdemo nodih pri Vikersu. Vse ostalo pa je nekaj, česar se ne da ščititi in kar se mora potencialno ločiti od osnovnih bančnih dejavnosti. Drugič, pri področju uporabe moramo biti eh, realistični. Pri SSM in bančni uniji že imamo določene naloge, tam imamo določena merila, ki opredeljujejo, katere banke so sistemskega pomena. Uporabimo tista merila in zajemimo te banke v področje uporabe. Ampak to ne pomeni, da je treba pri vseh teh bankah ločiti eh, dejavnosti, ampak tako bomo vsaj vedeli, katere banke so pomembne za celoten sistem, ne le za evroobmočje, temveč za vse države. Zato bi morda bilo treba nekoliko razširiti tudi same definicije. Torej, eh, popolno ločitev bi lahko dosegli prek eh, neoperativnih holdingov, s tem, da nimamo možnosti, da se kapitalska likvidnost prenese in to, s to, tem bi zagotovili pravno jasnost tako za upravitelje kot tudi za lastnike bank, da se odločijo, kateri model želijo sprejeti. Skrbijo Skrbi nas prepoved eh, trgovanja za lasten račun, kar, gre po našem, kar je po našem mnenju omilitev strani poročevalca, strinjam se s Fabijo, vzdrževanje trga potrebujemo. Je pa to dejavnost, ki ima svojo ceno. In mi te cene ne moremo plačati. Ali bo to pomenilo, da bo vzdrževanje trga postalo bolj drago? No, takšna je pač igra, če verjamemo v trge, če trg pravi, takšna je cena. Ali vas lahko prosim, da počasi zaključite? Ja, seveda. Torej, e, to so moje zadnje pripombe. Trgovanje za lasten račun je nekaj. E, recimo, če temeli na zadnjih dejavnostih. Torej, trgovanje zdravstvene rešitve je nekaj, kjer potrebujemo bolj robustno defina, definicijo. Ne bom pa ponavljal tega, kar sta povedala že Fabio in Jakob. Veselim se zanimive razprave, edina moja skrb pa je tale. Če bomo končali s izenačenimi glasovi v parlamentu 50-50 in izenačenimi glasovi v, v eh, svetu, potem je komisija pravi, da bo umaknila predlog. Na to moram. Eh, opozoriti, tega se bojim in prosim, da dosežemo široko podporo. Hvala lepa. Marko Zani za EFDD. Jo, uh, ke... Najlepša hvala, gospod predsednik. No, veliko je bilo pravzaprav že povedanega. In sam bom poskušal biti kratek ter se osredotočiti na le nekaj zadev, ki se jih morda drugi še niso dotaknili. Naj se najprej zahvalim vsem, Saj kljub temu, da imamo različna stališča, vidim skupino ljudi, ki trdo dela, ki je trdo delala in se ukvarjala z zelo težavnimi tehničnimi zadevami. In to je tisto, kar je ključno za Evropsko unijo. Saj tu zajemamo več ključnih vidikov. Moramo se osredotočiti na osnovne koncepte. Vse politične skupine v parlamentu želijo rast, vsi se glede tega strinjamo, seveda podpora MSP-jem, podpora realnemu gospodarstvu. In to je tisto, na kar se moramo sredotočiti, ko razpravljamo o teh stvarih. Kaj pa zato potrebujemo v Evropi? Potrebujemo obsežno reformo Evropskega bančnega sistema, da bomo zagotovili, da se Evropske banke osredotočijo na realno gospodarstvo, ne pa na špekulacije in finance, kar se je prepogosto dogajalo v zadnjih letih. Državljani prosijo za to in mi eh, imamo legitimno pozicijo, da, jih, da jim prisluhnemo in jim poskušamo ugoditi. Po mojem mnenju še vedno lahko imamo konkurenčen bančni sistem, ki se osredotoča na realno gospodarstvo, omejimo pa tisto, kar ni del eh, realnega gospodarstva. Finančne špekulacije niso del realnega gospodarstva. Recimo, naj podam primer. Danes smo videli, da eh, so donosi na, eh, evropske, na državne obveznice evroobmočja rekordno nizke, ampak to ne predstavlja zdravja realnega gospodarstva v Evropi in to moramo vedno imeti v mislih. E, finance, finančni inženiring, finančni trgi. V zadnjih letih se je neštetokrat pokazalo, da to ne predstavlja realnosti. E, tu imamo recimo preveč likvidnosti. Evropska in globalna zakonodaja za bančništvo je prešipka, zato ne bi smeli zapraviti te priložnosti, ne bi smeli iskati izgovorov, ki ne zdržijo vode. Pripraviti bi morali trdna in zanesljiva pravila. Zato mi nismo najbolj zadovoljni s predlogom poročevalca. Menimo, da, ta, da poročilo preveč omili izvirni predlog komisije. Ne menimo, da je originalni predlog eh, briljanten, vendar pa je korak k temu, da izboljšamo evropski, evropski bančni sistem. In še ena točka, na katero se nismo preveč osredotočili prej, so izvedeni finančni instrumenti. Mislim, da smo ta teden imeli zaslišanje namestnika guvernerja Evropske, Belgijske centralne banke in ta je izrazil stališče, s katerim se povsem strinjam. V majhnih odstotkih primerov so izvedeni finančni instrumenti lahko koristni, če so preprosti, transparentni in pripomorejo eh, k obladovanju tveganj podjetij in finančnih akterjev. Žal pa je večina izvedenih finančnih instrumentov takšna, da so to nekakšna orodja za špekulacije, ki nimajo nič opraviti z obladovanjem tvegan in realnim gospodarstvom. In tu moramo ukrepati. Posebej, ko gre za institucije, ki so prevelike za propad. Vsi se strinjamo, da je to težava, na kateri je treba delati. Treba je zmanjšati tveganja, ki prihajajo strani takšnih institucij. Po mojem mnenju bi bil dokaj zelo preprost pristop ta, da omejimo izpostavljenost bank takšnim izvedenim finančnim instrumentom. To se da upraviti na več načinov. Recimo s pomočjo predloga, ki ga je pripravil predsednik Obama ta vikend, gre za nekakšno progresivno obdavčevanje, eh, ko, eh, ko gre za izpostavljenost izvedenim finančnim instrumentom eh, pri bilancah stanja bank. To se da storiti tudi pri izvedenih finančnih instrumentih in to bi bilo treba narediti za institucije, ki so prevelike za propad. Treba si je ogledati razmerje med sredstvi, ki jih te banke dejansko imajo, torej njihovo premoženje in njihovo izpostavljenost izvedenim finančnim instrumentom. Za večino velikih eh, evropskih bank je to razmerje takšno, da vas osupne. Zato je to tudi eno izmed področji, kjer je treba ukrepati. Naj torej še enkrat ponovim, državljani zato prosijo, prosijo za takšne ukrepe in zato vas pozivam, da to priložnost izkoristimo in Evropski bančni sektor ponovno približamo eh, realnemu gospodarstvu, saj je to tisto, ki zagotavlja rast in izhod iz krize. Hvala lepa, zdaj pa še krok Catch the Eye. Gospod Niedermayer je prvi. Uh, Najlepša hvala. No, Gotovo je delo na tem vprašanju zares težavno. Kot ste dejali, veliko neznanih neznank je tu. Eh, gre za predpise, ki samo prinesejo določene stroške in ti stroške je treba tudi izmeriti. Torej, prvo, glavno tu je, da želimo varnejše banke in zato je treba zagotoviti oziroma če mislimo, da bančni sektor ne bo nikoli potreboval javnih sredstev, se motimo. Gre za tvegane posle in če bomo od bank zahtevali, da bodo imeli 100 odstoten kapital, eh, to ne bo dobro. Nekaj tvegan vedno bo. Drugo vprašanje je, če bo ta predlog prinesel varnejše banke pri razumnih stroških. No, po mojem mnenju ni prepričljivih dokazov, da so banke, ki so manjše ali bolj raznolike, tudi varnejše. Hkrati pa so tu tudi pomisleki, da so večje banke težavnejše za upravljanje. In zato to lahko tudi samo prinese več stroškov pri upravljanju. Tako da nisem prepričan, katera je boljša pot, ampak ne gre za situacijo, ki je le črna ali, črna ali bela če bomo imeli več predpisov, ni nujno, da bomo dosegli tudi več koristi. Je pa jasno, da bi bila ta uredba lahko le dodatek drugim. Lahko bi razrešila težave, ki jih ne razrešuje povečanje kapitala, eh, direktiva o reševanju bank in tako naprej. In tako bi morali ta predlog obravnavati. Druga točka, ki mi ni najbolj všeč pri tej uredbi, je reševanje težave institucij, ki so prevelike za propad. Veliko instrumentov že imamo, ki to poskušajo rešiti, eh, ko gre za banke sistemskega pomena. Zato se mi zdi, da to lahko rešujemo tudi z drugimi instrumenti. Tretjič, poudaril bi točko, ki jo je omenil že gospod Kamal moramo biti pozorni na konkurenčnost na kapitalskih trgih. Če kapitalski trgi tekmujejo s podjetji, ki imajo dostop do pocenim financiranja, to za druga podjetja ni dobro. Tako da, je, tako da posledica te uredbe ne bi smela biti le varnejše banke. Moramo tudi zagotoviti, da bo konkurenca na finančnem trgu ustrezna. In še za konec opaska, ki jo je podal nekdani član ECB upravnega odbora, dejal je re, takole, v Švici ne izvajamo trgovanja za lasten račun, ampak imamo aktivno vzdrževanje trga in tu imamo potem obsežne inventarje in tu pravzaprav ni razlike. Torej, ne gre za to, ali temu rečemo vzdrževanje trga ali trgovanje za lasten račun. Pomembna razlika je, kako velika je trgovalna pozicija, ki jo ima banka. Hvala. Thank you. Uh... Najlepša hvala, Pervonš Perez. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod uh, predsednik. Očitno imamo različna mnenja. Uh, hkrati pa vidim, eh, kakšno je prepričanje v komisiji in v svetu in mislim, da mu se moramo dogovoriti na čim bolj uravnovešen način, zato da bomo dobili zakonodajo. Mislim, da ni nič eh, slabšega, kot da ne dosežemo ničesar in da pridemo z nekim eh, stališčem iz parlamenta, eh, da si bo pač potem komisija in svet, da si bosta oprala roke in ne bosta storila nič. Združeno kraljestvo ima svoj člen 21, Nemčija ima svojo zakonodajo, Belgici, Francozi tudi. E, torej, če jim damo svežen, ki je za njih e, nespremljiv ali pa e, pretežek za pogajanja, ne bodo storili nič. Po drugi strani menim, da moramo na tem področju obvezno dobiti evropsko zakonodajo to je lahko adut in to je lahko tudi dopolnilo k temu, eh, kar smo storili do sedaj. To je bila prva točka. Drugič, potrebujemo razpravo o tem, kako je pač eh, treba organizirati ločevanje, kaj bo kriterij, tveganje, velikost ali pa še eh, kakšna druga alkimija. Ko pa vidim, naprimer pri G20 ali pa v razpravi eh, danes zjutraj eh, o eh, denarnih trgih, eh, skladih eh, denarnih trgov, eh, vidimo, da je vedno pomembno vprašanje tveganja in vprašanje tveganja je tako pomembno, da mora tudi tu najti svoje mesto. Se pravi, gre za velikost, gre za prak, o tem moramo razpravljati. Eh, tveganje eh, ne more biti opredeljeno samo glede na velikost eh, bank. mi se moramo vprašati tudi, kakšne banke bomo zajeli pravzaprav s tem. Mi, naprimer, imamo banke z velikimi uh, problemi uh, na trgu, ki bi potem padle v veliko luknjo. In ko pripravljamo to zakonodajo, moramo tudi upoštevati to, kar smo se naučili o delovanju bank na trgu. In Mi moramo dopolniti to, kar je že narejeno na nacionalni ravni. Še dve opombi. Prva se nanaša, eh, ali bo eh, prednost eh, dobil skupni trg ali pa bančna unija. Jaz sem že rekla, hočem napredek. Eh, poglejmo, naprimer, 21. člen za Združeno kraljestvo, vendar eh, pod kakšnim pogojem lahko to dopustimo? mi lahko gledamo, kaj pravi eh, pravna služba sveta. Eh, tu gre za zelo veliko odstopanje. Jaz nočem, da bi se to obrnilo proti delovanju skupnega trga. Mislim, da moramo to upoštevati pri pogajanjih. Mi potrebujemo orožje v pogajanjih. Potem pa tudi menim, da je treba stvari zelo mm, natančno formulirati in da bo eh, tudi zagotovljeno vzdrževanje trga. Mi moramo vedeti, kakšna je vloga eh, nadzornika in prav gotovo bomo dobili številne predloge sprememb. To bo podlaga za iskanje ravnovesja. Veliko uspeha želim eh, poročevalcu in celi pogajalski ekipi. Hvala lepa. Naslednja je Denuta Hubner. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej nekaj splošnega. Všeč mi je bila Gunarjeva izbira eh, tega pristopa temelječega na tveganju in všeč mi je tudi, da se zavzema za eh, previdnostne uh, ukrepe pri izpostavljanju tveganju in podobno. Torej, tveganje se pojavlja v številnih eh, dosjejih v zadnjih letih in BRRD je tudi tu prinesel celo vrsto pravičnih eh, rešitev. Potem imamo pač pre, člen 26. Tu nadzornik dobiva velika pooblastila glede ločevanja in glede odločanja in mislim, je treba pravzaprav tudi dati eh, ustrezna pooblastila tistim organom, ki nadzorujejo izpostave. Se pravi, treba je natančno opredeliti mehanizme odločanja. Hvala lepa. Thank you. I don't have any other requests of intervention. Hvala lepa. Ali želi še kdo besedo? Potem pa besedo dajem poročevalcu za zaključne besede. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi za vse prispevke, za razmišljanja. Všeč mi je to, kar je dejal Jacob. Pravzaprav mi je marsikaj všeč od tega, kar je dejal. rekel je, da je veliko neznanih neznank. In to je pomembno. In zaradi tega je tudi agenda nekoliko drugačna. In zaradi tega se marsikaj za nas zakomplicira. Če imamo veliko neznanih neznank, se stvari zakomplicirajo in mi imamo veliko neznanih neznank. In tu gre za sistemske šoke, sistemska tveganja. Naj spomnim na razpravo, ki smo jo imeli o eh, reševanju bank. Bil sem eh, tam poročevalec in eh, zelo sem se boril. Direktiva o reševanju bank o sanaciji in reševanju bank naj ne bi bila namenjena samo bankam v krizi, temveč naj bi bila namenjena bančnim krizam in to je nekaj drugega. Ko obravnavate banko v krizi, je tako, da je banka preveč tvegala, imela slabo upravljanje in tu je potem stvari treba urediti to je komplicirano, vendar v veliki sliki stvar ni tako težavna. So sicer veliki problemi, ampak tem problemom ste kos. Bančna kriza eh, pa je po značaju nekaj posem drugega. Prvič, ker morate upoštevati makro ekonomsko okolje, ki povzroča stres celotnemu sistemu. Nekatere banke so pa bolj izpostavljene kot druge. Ker morda njihova uprava ni bila tako dobra. Vendar krize niso povzročale njihove odločitve. Naprimer, imamo različne ladje v nevihti, nekatere so bolj opremljene, eh, kot druge, vendar, ker je pa nevihta tako hudo, bodo v težavah vse ladje, ne glede na svojo opremo. In sistemska tveganja eh, so po definiciji neznane neznanke. Jaz ne želim, da bi naredili tisto napako, kot generali, ki načrtujejo za zadnjo vojno. Mi se moramo uh, izogibati krizam, ne pa eh, samo misliti na krizo, ki smo jo imeli. Eh, mi želimo preprečiti naslednjo krizo preprečiti naslednji sistemski šok. In tu gre za makroekonomska vprašanja. In mi moramo tudi razumeti, da ni enostavno reči preveliko, da bi propadlo. Lahko bi tudi rekli premajhni, da bi preživeli. Lahko bi tudi rekli preveč pomembni, eh, da bi propadli. Lahko bi tudi rekli, da je pravi problem eh, v vzajemni odvisnosti, v strukturi. Eh, včasih lahko pač metulček povzroči veliko nevihto. Gospod predsednik, jaz sem preprost človek. Eh, moji poročevalci v senci so zelo inteligentni, z njimi je lepo delati. Imam pa navado, da si resničnost odgledam kot je in včasih je šokantna. Vendar to je nekaj, kar vsi sprejmejo. To pravi tudi analiza ECB, stresni testni in tudi resničnost. Glavni problem za užik finančne krize so bile bolj specializirane banke kot univerzalne banke. Lehman Brothers, od njih lahko rečete veliko, vendar nihče ni menil, da bi bili preveliki, da bi propadli in niso bili univerzalna banka. Povzročili so pa presneto veliko težav. Eh, lahko tudi govorimo o španskih kašas. Lahko govorimo tudi o eh, financiranju nepremičnin. Eh, se pravi, resničnost je v tem smislu nekoliko težavna. O naslednjem bom govoril še nadalje sporočevalci v senci. Če vemo, da je glavni problem za finančno krizo ali eh, malo prodaja ali pa eh, nepremičnine, specializirane banke z, v investicije, kako bomo izboljšali eh, stabilnost sistema, da bo kos neznanim neznankam, če bomo eh, povečali število specializiranih bankov ali pa če jih bomo silili v senco, eh, kjer bo še manj nadzora in kontrole. Strinjam se s tem, eh, kar so povedali poročevalci v senci, v srcu sem eh, francos, britanec, eh, tudi šved, francos. Nekateri pravijo, da sem stvari pravzaprav ublažil, pa ne, sem jih bolj poostril, izostril. Ne vem, ali sem uporabil pravilno besedo v angliščini. Mi moramo pogledati, kakšna so tveganja, in osredotočiti se želim na rešljivost. In sicer ob samem začetku se sprašujemo, ali lahko rešimo banko ali ne. Zato, da banka ne bo zažgala iskrice. Ta pogajanja so tudi namenjena temu, da bomo kos sistemskemu tveganju, vendar mi vemo, da je veliko neznanih neznank. In to ni enostavno. V resnici je sistemsko tveganje nekaj, kar nastaja med institucijami, v medsebojni povezavi, v pomankanju nadzora, preglednosti. In potrebujemo večjo preglednost. Mislim, da je to zelo dobra zamisel. Mislim, da smo temu lahko kos. Lotimo se in res, tako kot pravi Čekop, imamo veliko neznanih neznank in ko se bomo tega lotili, bomo dejansko bolj skromni, ponižni, eh, ko se bomo dejansko lotevali resnično velikih eh, problemov. Naslednja kriza bo prišla kot makroekonomski šok, če ne bomo poskrbeli za investicije v eh, Evropi. In eh, mi moramo narediti dobro finančno zakonodajo. Najlepša hvala. Hvala poročevalcu poročevalcem v senci, kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Roki za predloge sprememb 30. januar obravnava predlogu sprememb 23. februarja, glasovanje 23. E, marca. Morda bo prišlo do glasovanja na plenarnem zasedanju aprila. Naslednja točka. To je poročilo o poročanju in preglednosti transakcij financiranja vrednostnih papirjev. Poročevalec je Renato Soru in Renato, besedo vam dajem takoj.

Najlepša hvala, gospod predsednik. Povedal sem, da sem v odboru že eh, predstavil svoja prva razmišljanja o tej uredbi. Vse temelji na poročilu, o katerem smo ravno kar govorili, eh, se pravi odpornost eh, kreditnih ustanov, bančnega sistema, vse to je del svežna likanen. tudi tu gre za finančne transakcije, tu gre za eh, vrednostne papirje, ki naj ustvarijo likvidnost. Predmet eh, uredbe je zagotavljanje eh, večje preglednosti in odpornosti v finančnem sistemu. cilj komisije moramo pozdraviti, čeprav sem poskusil tu razčistiti še ta ali oni vidik. V uredbi gre v tem trenutku za. za um, registracijo repozitorijev sklenjenih poslov za obveznost javljanja uh, gre za uh, um, izvedene posle, uh, gre tudi za uredbo o infrastrukturi evropskega trga, gre za urejanje finančnih transakcij, ki se zgodijo pri različnih operaterjih, naprimer pri upravljavcih skladov, ki nastopajo pri svojih ulagateljih. Eh, Predvideno je, da se pravzaprav eh, tudi eh, poskrbi za večjo preglednost pri ponovni uporabi zavarovanja s premoženjem. Torej, mi smo tu poskusili z 90 predlogi sprememb, pojasniti še to ali ono ali pa izboljšati še kakšno stvar. E, ponovna uporaba e, hipoteke, E, torej, glede tega imamo celo vrsto strokovne literature, ki e, smo jo tudi uporabili. Poslušal sem različne akterje, poskušal sem e, razčistiti tudi terminologijo in e, o, e, odločili smo se za izraz ponovna uporaba e, na mesto e, ponovne zastave poskusili smo pravzaprav najti neko definicijo, ki jo uh, lahko uporabljajo v vseh državah članicah. Eh, poskusili smo razčistiti eh, tudi področje uporabe, opredelili smo finančne operacije, ki spadajo pod to in komisiji smo tudi naročili naj. Eh, ta seznam razširi in doda nove operacije, do katerih lahko pride na trgu in s katerimi se bodo poskusili nekateri izogniti pravilom. Eh, komisija eh, naj bi se izognila regulativni arbitraži. Mi smo izhajali tudi iz tega, kar je bilo sklenjeno eh, v uredbi o infrastrukturi evropskega trga. Poskušali smo izboljšati eh, pravila o izvedenih eh, poslih in poskušali smo rašistiti vse informacije v zvezi s tem in poskusili smo doseči večjo jasnost Opredelili smo različne transakcije in eh, tudi zavarovanja s premoženjem. Eh, pač kar eh, je videti v kontekstu ponovne uporabe. Se pravi, mi želimo spremljati pot vrednostnih papirjev. V nekaterih primerih je težko spremljati in zagotavljati sledljivost vrednostnih papirjev, če pride do večkratnih ponovnih uporab. V smislu previdnosti eh, eh, smo razširili področje uporabe tudi na druge eh, entitete, se pravi, tu ne gre samo za eh, finančne eh, institute, temveč tudi za eh, podjetja, ki kotirajo na borzi in delujejo na tem trgu. Eh, da bi pa preprečili eh, više stroške in večje obremenitve, se tu uporabljajo standardi uredbe o infrastrukturi evropskega trga in pravimo tudi, da se lahko uporabijo ekvivalentni pravni predpisi, tako da ne bo potrebno dvojno javljanje pri čezmejnih operacijah. med eh, eh, evropskimi in neevropskimi entitetami oziroma podjetji. Imeli smo razpravo o preglednosti podjetij, ki kotirajo na borzi in tu smo slišali različna mnenja. Prevladujoče mnenje, ki ga zastopam tudi jaz eh, v naših predlogih sprememb, gre v to smer, da moramo predvideti tudi za podjetja, ki kotirajo na borzi obveznost javno, javljanja. Tu gre za velika podjetja in eventualni stroški so pravzaprav omejeni. Eh, ker tu morajo imenovati samo pravzaprav nek pravni identifikator, zato da je možno javljanje oziroma registracija eh, eh, repozitorijev sklenjenih poslov. Centralna, Evropska centralna banka zahteva zase in tudi za druge centralne banke izjemo eh, od Eh, te obveznosti javljanja. Eh, denarna politika mora namreč biti učinkovita in denarna politika, monetarna politika se oblikuje zaupno. In Naš predlog upošteva to načelo zaupnosti pri ECB, se pravi, ECB je izuzeta eh, iz obveznosti javljanja in tudi njene nasprotne stranke. Čeprav obstaja možnost, da predvidimo, da ECB eh, pošilja informacije nacionalnim organom. In potem pa še tisto, kar je najbolj relevantno. Za omejitev sistemskega tveganja eh, moramo predvideti eh, zgornjo mejo. Se pravi, koliko krat je mogoče ponovno uporabiti eh, en vrednostni papir, se pravi, predvidena bo naj, neka zgornja meja za število ponovnih uporab. Ali pa bo predvidena neka rezerva, neka marža. In sicer za nominalno vrednost, ki jo lahko vedno znova financirajo odbor za finančno stabilnost je eh, uvedel to novost, um, haircut je tudi nekaj, kar se tu, odbitki so tudi nekaj, kar se preverja, eh, se pravi, ne moremo imeti. N, ponovne uporabe v neomejenem številu, se pravi, tu imamo eh, obvezne najnižje eh, odbitke na zavarovanje s premoženjem. Sicer se držim pač eh, eh, priporočil odbora za finančno stabilnost, ki pravi, da naj ESMA upošteva vsa priporočila FSB-ja, ne samo za zagotavljanje večje finančne preglednosti, temveč tudi, da se zagotovi večja odpornost. E, tu gre za zelo pomemben trg in do dogajanja na kapitalskih trgih so zelo pomembna, tu gre za zelo eh, velik volumen, nišče ne ve, za koliko imamo, verjetno 8 do 10 trilijonov evrov, to je zelo veliko v primerjavi s tem, o čemer smo govorili eh, danes zjutraj. Torej, taka je situacija. Zanima me. Jo me seveda vaši predlogi sprememb, zanimajo me stališča poročevalcev v senci, s katerimi sem že govoril in deloma njihova razmišljanja eh, seveda že poznam in sem jih že vključil v predloženo besedilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej za ELS prva poročevalka v senci, gospa Hübner. General comments on. No, kar zadeva splošno zadevo in uredbo bi to preskočil in bi se osredotočil na tiste zadeve, eh, kjer imam eh, temeljite pomisleke. In to so predvsem odbitki. Gre za nekaj novega. Tega nimamo ne v svetu, ne v komisiji. In eh, imam problem z vključitvijo odbitkov v to poročilo. Ne, da se ne bi strenjala z odbitki pri financiranju vrednostnih papirjev, vendar pa moramo ustrezno zagotoviti preglednost in to čim prej. In potem se lahko ukvarjamo z drugimi zadevami, vključno z odbitki. Prav tako se zavedam, da trenutno ne poznamo potencijalnega vpliva odbitkov na evropski trg, zato bi potrebovali določeno presojo vplivov, kar bo nekoliko zavleklo celoten proces. Del odbora za finančno stabilnost še vedno poteka in delo bo zaključeno glede odbitkov na zavarovanje s premoženjem. šele pozno, nimamo tudi neustrezne uskladite bazla z to uredbo in z odbitki. Zato mislim, da je definitivno prezgodaj reči, kakšna bo končna rešitev glede teh eh, odbitkov. Zato se mi zdi, da bi bilo boljše, da tega ne vključujemo v to uredbo. Imam pa še dodatno eh, no, pripombo. Kar je Renato predlagal, so precejšne pristojnosti za ESMO pri določanju uh, odbitkov. In tukaj moramo upoštevati tudi vlogo Evropskega bančnega organa in uh, v skladu z redbo infrastrukture Evropskega trga. Uh, zato se moramo dogovoriti, v kolikšni meri lahko podelimo oziroma prenesemo, delegiramo takšne pristojnosti na Evropski organ za vrednostne papirje. Vprašanje odbitkov je nekaj, na kar se bomo v prihodnosti še vračali in ne vem, kako hitro bomo dobili novo redbo o preglednosti od komisije. Mogoče bi lahko vključili tudi revizijsko klauzulo, o tem smo že Eh, govorili. Seveda se vsi zavedamo potrebe, da zadevo rešimo v prihodnosti. Moja druga pripomba se nanaša na mala in srednja podjetja. Saj menim, da bi oziroma da v tej uredbi ne bi smeli eh, dodajati do imena za mala in srednja podjetja, sploh uh, tista, ki so povezana z aktivnostmi MSP-jev za doseganje večje rasi, rasti. E, mislim, da je bila boljša e, rešitev, omejitev odkupa ali pa provizije. Načeloma MSP-ji tukaj niso veliki akter za spostavitvijo unije kapitalskega trga pa bi lahko bili priča eh, večjemu poudarku na eh, financiranjem z premoženjem, ker pa zadeva eh, centralno banko in možnost izjema nasprotnih strank centralnih bank iz obveznosti poročanja. Vsi smo prebrali mnenje ECB, vsi razumemo, na kakšni osnovi je bila podana ta zahteva. Ampak preden odobrimo takšno popolno oprostitev, bi bilo dobro razmisliti tudi o negativnih platih eh, te izjeme. To bi lahko bila, bila zelo velika izjema na kapitalskem trgu ko iščemo večjo preglednost, bi lahko vse skupaj eh, otežilo celoten proces eh, in oslabilo pristojnosti upravljavca trga za intervencije. Ne vemo, kako se bodo trgi razvijali, kakšno bo tveganje in koliko tveganja bo prevzele banke pri posojanju centralne banki. Tega doslej in zaenkrat še ne vemo če to storimo, se nam lahko zgodi, da bomo še manj, eh, pokazali manj razumevanja v Evropi kot drugot, kajti regulatorji iz sune Evrope svojim centralnim bankam ne ponujajo takšne izjeme. Seveda želimo na voljo jasnih podatkov, ampak eh, podatki bodo pokazali, da je delež trga, ki ga pokrivajo centralne banke, zelo velik. Torej, če razmišljamo o kompromisni rešitvi, eh, potem eh, te zamisli ne bi popolnoma zavrgla, ampak moramo razmišljati o tem, da morajo centralne banke pošiljati eh, podatke centralnemu pristojnemu organu. Tukaj gre za odnos med dvema javnima organoma in bi moralo obstajati tudi ustrezno zaupanje. In seveda bi morali dobiti neko celovito sliko in se potem odločati. Na to so moji dvomi, kar zadeva oprostitev oziroma izjemo izvecje centralnih bank. Kar bi, zadeva ponovno uporabo, definicija, ki jo uporablja poročevalec, je za moj okus nekoliko drugačna, kot je tista, ki jo že imamo v dokumentih komisije in sveta. Pravzaprav predlaga Eh, zoženje mm, na področju zavarovanja s premoženjem. Ta ožje področje uporabe mm, je nekaj, v kar še dvomim, kar zadeva dvostransko namesto enostransko poročanje. Tu imamo lahko pozitivne in negativne posledice, o tem lahko razpravljamo. ko bomo dobili eh, revizijo uredbe o infrastrukturi evropskega trga, nekje avgusta, septembra, bomo videli, kako to zgleda. In od komisije bomo lahko izvedeli, a je mogoče še kaj eh, tukaj narediti v tem trenutku, glede tega, katero pot obrati. In eh, to mnenje komisije bo tudi zelo koristno. Hvala lepa. 在。 EKR, Kate Winburn. Hvala lepa, eh, predsednik, in tudi sama se zahvaljujem poročevalcu za to zelo težavno mm, strokovno poročilo, ki je težko obvladati. Predvsem pozdravljam namen priznavanja globalnega dela, ki se trenutno, ki trenutno poteka v odboru za finančno stabilnost. mislim, da moramo tudi upoštevati, kaj počnejo ostali eh, okoli nas, tako da ne bomo imeli eh, drugačne ureditve kot vsi ostali eh, v svetu. Se pa strinjam tudi z nekaterimi pomisliki, ki jih je zazila Danuta in da poročilo vključuje eh, obvezne odbitke na zavarovanje s premoženjem pri financiranju vrednostnih papirjev. Tudi sama se eh, strinjam, da odbor za finančno stabilnost še ni rešil, eh, še ni upravil svoje naloge in eh, lahko pričakujemo rezultate. Zato me nekoliko skrbi, da to zadevo vključujemo tako zgodaj in bi raje počakala na komisijo, ki bo pripravila popol. Mm, ni predlog, eh, ko bo imela tudi ustrezno prisojo vplivov po prejemu poročila odbora za finančno stabilnost. Eh, tako da ne bomo potem morali popravljati. No, vsekakor pa zelo pozdravljam poročilo in mnogo tega, kar je poročevalec naredil, sploh pri definicijah, eh, je izjemno dobro in čeprav mislim, da lahko z amadmaji nekaj popravljamo sem hkrati mnenja, da amadmaje izboljšujejo izvorno besedilo. Prav tako poskuša poročevalec standarde iz uredbe o infrastrukturi evropskega trga prenesti eh, na to področje. Se lahko se nekaj naučimo iz eh, izkušenj Emirja. Dobili smo večjo standardizacijo eh, podatkov, tako da lahko Evropski organ za vrednostne papirje zelo zgodaj specificira standarde, kateri se je treba držati in tako lahko pričakujemo tudi bolj kvalitetne podatke za regulatorje, ki jih bojo ti uporabili v svojih analizah, dogajanjah. Ker zdaj podatke, če se užimo iz uredbe o infrastrukturi evropskega trga, bomo videli, da se moramo izogniti napakam, ki so bile narejene v okviru emirja tu smo imeli nek eh, fiksni datum, eh, ki je veljal za vse. Mogoče bi morali dati neko možnost različnih eh, terminov za vzpostavitev sistemov. LTI in UTI podpiram, za kar pa seveda potrebujemo nek neko definicijo eh, pravnih eh, subjektov v tem smislu. Razprava, ali potrebujemo enostransko ali dvostransko poročanje, ni tako nujno. Če regulatorji gotovijo, da se nadaljuje z eh, dvojnim poročanjem, potem bomo morali delati na obliki zbiranja podatkov, ker to trenutno ne deluje. Mi pa si želeli izvedeti od poslušalca več, eh, zakaj se je odločil eh, za razširitev na vse, vsa podjetja, ki kotirajo na borzi. Za določena podjetja je bilo to zelo koristno. Eh, zelo dobro bi bilo razkrivanje v letnih poročilih o ravni oporabe repojev v Eh, upravljanju premoženja. Me pa zanima, zakaj se je eh, poročevalec izredno odločil za to razširitev, da bi se izognili temu, da po nepotrebnem obremenjujemo podjetja. Kar pa zadeva razkrivanje investicijskih skladov, je bilo tukaj že nekaj narejeno v zadnjih štirih letih. Sprejeli so tudi ustrezne smernice, ki jih morajo investicijski skladi uporabljati in so tudi dokaj obširni. Mogoče bi se lahko pogledali te usmeritve, eh, te smernice, da bi ugotovili, ali jih lahko uporabimo, da bi tudi to uredbo obogatili, eh, kar bi bilo potem eh, pravno zavezujoče. Imam en majhen pomislek glede amandmajev, ki se nanačajo na roke eh, za izvedbo. Včeraj smo s komisijo razpravljali o ravni 2 in dve skupini sta poročali, da se jim zdi vse skupaj zelo razpotegneno, eh, ko gre za sprijem ukrepov na drugi stopni in da so pod velikim eh, pritiskom, ker morajo pisati veliko poročil v zelo kratkih rokih. Eh. Tukaj imamo šest eh, in zmanjšanje z šest mesecev na tri mesece za začetek veljavnosti. To bi zelo eh, pritisnilo za odeležence na trgu. Vsekakor eh, pa razume Evropske organizacije vrednostne papirje, ki želi nekako zaustriti te roke. Uh, če bi jim dali nekaj več časa za to, da pripravijo pravila, da se organizacijsko prilagodijo, da prilagodijo informacijske sisteme, to bi bilo zelo dobro, ne pa samo, da se osredotočamo na skrajšanje časa. Tako da bi priporočalo, da za začetek veljavnosti uredbe sprejmejo bolj realistične roke. To poročilo smo dobili, če se ne motim, 7. aprila. 7. januarja. Eh, verjetno je bilo nekaj težav z pravniki jezikoslavci, ki so morali pregledati besedilo. Sama sem si poročilo prebrala, ampak eh, je težko, težko je Eh, rešiti zadevo z roki za vložitev amandmaja do naslednjega tedna. Prosila bi, da podaljšamo ta rok za en teden, zato da, lahko, da se lahko ustrezno pripravimo in vložimo ustrezne eh, pripombe. Ne želim zavlačevati vsega skupaj, želim le, da se temeljito pripravimo. Tukaj gre samo za premaknitev eh, roka zaradi roku, ki so se premaknili tudi pri prejemu poročila poročilo je na voljo, poročevalec se strinja z podaljšanjem roka, sekretarjat bom prosil, da po tej razpravi eh, razmisli o podaljšanju tega roka. Filip De Becker iz Alde je naslednji. Pa lepa. Če ne jaz bi se zahvalil poročevalcu za to poročilo, gre za zelo strokovno besedilo, kot so omenili tudi predgovorniki, to je dobra osnova za začetek razprave med različnimi skupinami. Poročevalec je opravil zelo dobro eh, nalogo in je odisal najpomembnejše naloge, kar so omenili že moji predgovorniki. Tukaj se ukvarjam tudi z sistemskimi tveganji za financiranje vrednostnih papirjev. Treba izboljšati preglednost celotnega sistema. Seveda, finančne vrednosti papirja postaje vse pomembnejše na finančne trge, globalne finančne trge, ne samo evropske finančne trge. Uporaba zavarovanja s premoženjem seveda ima svojo vlogo in, dos, in se pomen se tudi povečal. Gre zelo za strokovno zakonodajo, ki pa postaja globalno gledano bistveno bolj pomemben kot še pred nekaj leti. Zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, eh, da ne pokažemo samo dobrega namena. pod dogorovajte lakovala z dobrimi nameni, kot vemo, zato moramo tudi nekaj ukrepati in nadaljevati uh, Eh, bolj eh, sistemsko nevegano in smiselno nekaj ključnih pripomb, najprej kar zadeva odbitke, zaradi tega, ker eh, odbor za finančno stabilnost še ni končal svojega dela, je še prezgodaj govoriti o tem. Vprašanje odbitkov je zelo občutljivo vprašanje, zato moramo počakati na ustrezno presojo učinkov, preden se lotimo odločitev odbitkov. Gre za globalni sektor, zato moramo voditi globalno razpravo o tem. Druga zadeva je razprava o 18. členu eh, razširitve na ponovno uporabo tukaj moramo videti, v kakšnih situacijah se to dogaja in zakaj je to vključeno. Po mojem mnenju to povzroča prav ne dileme eh, glede mm, zavrajanja sremoženja in ustrezne pogodbe, treba pa je tudi pogledati, kako to vpliva na širši trg ker želimo zmanjšati sistemska tveganja, ne pa vzpostavljati novih sistemskih tveganj, bi mogoče morali razmišljati, da TTC izključimo iz tega. Kritični moramo biti tudi glede na eh, izkušnje z poročanjem različnim finančnim institucijam, vprašati se moramo, kaj je resnično relevantno, Eh, katere so potrebne informacije za to, da dobimo večjo transparentnost in dober pregled nad tem, kaj pravzaprav povzroča sistemsko tveganje. Regulatorji ne bo nič pomagalo, če bomo imeli nakup podatkov, imeli bodo informacije, potem pa bodo morali v tem kupu informacij poiskati tisto iglo, ki povzroča težave. To seveda ne bo lajšalo dela. Zato bi se morali osredotočiti na tiste elemente, ki lahko funkcionalno pomagajo pri odkrivanju sistemskih eh, tveganj. Čeprav se poročila eh, različnih eh, organov veliko krat prekrivajo, je treba vendarle upoštevati, o čem poročati v okviru financiranja vrednostnih papirjev. Kar pa zadeva izjemanje centralne banke iz eh, te ureditve, moramo razmisliti, ali je to dobro ali slabo. Eh, dejstvo je, da bi izključili veliko podatkov, ki bi jih bilo treba razkriti. Mogoče tukaj ne gre za eh, tržne repozitorije, ampak mogoče gre za druge odeležence. če razširimo eh, zahtevo po razkrivanju pod, podatkov na vsa podjetja, ki kotirajo na borzi, je vprašanje, zakaj se zato ni odločil odbor za finančno stabilnost. Vsekakor je namen, da vse skupaj uskladimo in razmislimo o tem, katere in dodatne informacije potrebujemo je cela vrsta eh, členov, ki govorijo o tem, da lahko Evropska centralna banka odvzema licence in eh, ureja eh, zadeve oziroma ukrepa na osnovi poročil o pridobljenih dobičkih in podobno. To je že področje, ki ga ureja konkurenčnost, vendar pa je treba uskladiti pristop. Mislim, da so roki pomembni, tudi tehnični standardi, ki jih je omenjala Kej. Ne smemo pozabiti na globalni eh, kontekst. Eh, zaradi strokovne narave tega doseja bi mogoče morali nekoliko podaljšati rok za vložitev amadmajev, tako da bomo dobili resnično eh, kakovostne strokovne amadmaje. Mislim, da smo dobro začeli in bi bilo dobro, če tako nadaljujemo in zaključimo zadevo. Hvala lepa. Hvala lepa. Rina Ronja Kari Gue. Ali je pa gospod uh, predsednik? Naj, najprej povem, da smo kar zadovoljni z tem poročilom, imam pa nekaj pripomp. Prvo je že bilo omenjeno in sicer gre za razširitev področja Eh, uporabe, zakaj je vprašanje. Mogoče bi lahko vključili eh, centralne banke. Če jih bomo izključili, potem bomo omejili eh, podatke, ki jih bomo imeli na voljo o delovanju bank v senci. Lahko jih v celoti ali pa deloma vključimo. Pa tako me veseli, da ste izpostavili vprašanje eh, zgornje meje za to, koliko krat lahko uporabimo določni vrednostni papir. In to bi morali določiti, s tem se strinjam. Zelo pomembna pa je tudi preglednost. Če jo še povečamo, bi mogoče lahko dali ta poročila na voljo tudi javnosti. Če bo javnost seznanjena z temi podatki, bo lahko prispevala k osvetlitvi določenih procesov. Saj določenim procesom zelo težko slediti. Mogoče bi se morali bolj odpreti javnosti. 22. člen se ukvarja z poročanjem in možnostjo zaščite zaposlenih, ki daje podatke v skladnosti. A bi bilo jih možno tudi finančno nagraditi za to? Pravzaprav ne. Verjetno jih ne bi smeli motivirati, eh, finančno motivirati. Moramo jih zaščititi, tako da se lahko obrnejo na eh, pristojne organe in razkrijejo te podatke v skladu z pravili. Hvala lepa. Eva Žuli, zeleni. Thank you, chair. And many thanks to the rapporteur, Mr. Renat. Hvala lepa. Hvala lepa, Renato Sor, za njegovo zelo dobro poročilo. Najprej naj povdarim nekaj pomembnih zadev, ki so povezani z s priporočili odbora za finančno stabilnost. Popolnoma se strinjam z omenjenimi standardi glede zavarovanja s premoženjem in upravljanja dovrstnih instrumentov. Smo tudi za razširitev področja uporabe, da vključimo nefinančne E, posle. Kar zadeva spremembo 13. člena, da razširimo zahteve po preglednosti in vključimo kreditne ustanove, kot e, tudi ustanove, ki se ukvarjajo z e, trgovanjem. In tretjič, postavili ste metodologijo za odbitke. Eh, ki bodo sledili priporočilom odbora za finančno stabilnost. Zložili bomo nekaj dodatnih eh, predlogov sprejem, zato da bi eh, okrepili predlog komisije in sicer, da bi razširili Evropsko centralno banko, sploh pri nadzornem poročanju in razkritju agregiranih podatkov. Mislim, da so argumenti za to. Moje bi dodati člen, ki bi uh, od Evropske organizacije za mafije zahteval objavo volumna takih poslov in medsebojnih povezav eh, nasprotnih strank financiranja vrednost, vrednostnih papirjev. Mislimo, da bi morali biti ti podatki objavljeni v agregirani obliki. E, tudi rezultate o stresnih testih glede posojanje na osnovi vrednostnih eh, papirjev. Predlagali bomo tudi amadmaje in pozvali Evropsko komisijo, da poroči eh, zakonodajo o insolventnosti in eh, vključi eh, tudi možnosti za financiranje vrednostnih papirjev. Poleg tega moramo določiti pristojnosti organov, ki so pristojni za reševanje moramo se izogniti finančnemu sredstvu, ki ga bi povzročali nekontrolirane prodaje. Dragi poročevalec, veselim se konstruktivnega sodelovanja z vami, tako da bomo čimprej zaključili ta pomemben dosje. Hvala lepa. EFDD, ni videti nikogar. EFDD. želi kdo spregovoriti v GHDI, naj potem predajem besedo nazaj poročevalcu. Renato. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi vsem poročevalcem senci za njihove pripombe, ki so bile zelo zanimive en konstruktivne. Vsi želijo prispevati k temu dosijeju, ki je seveda tehnične narave, strokovne narave, vendar pa eh, vpliva na velik del evropskih kapitalskih trgov. Seveda imamo določene obveznosti na področju zvanja s premoženjem. in upajmo, da bomo na ta način zagotovili financiranje realnega gospodarstva in izboljšali financiranje poslov v Evropi. Zadevo si želimo sprejati do konca, nimamo nobenih posebnih razlogov, da bi hiteli. Uh, zato bomo jo lahko v miru razpravljali o amadmajih. Kar zadeva pripombe, ki ste jih podali danes, ehm, naprimer izvzetje centralnih eh, bank. Po eni strani moramo povečati preglednost, In tukaj moramo vključiti vse transakcije, ki potekajo na trgu. Po drugi strani pa je interes Evropske centralne banke, da še naprej spremlja zadeve čim bolj učinkovito. Prej se bo treba najti nek eh, kompromis eh, med potrebo po preglednosti podatke vsi potrebujemo in na drugi strani neko diskrecijsko pravico odločanja, ki bo jo bomo morali doseči z sodelova, v sodelovanju z eh, javnimi organi, ki prevzemajo različne funkcije. Če spremljam transakcije, ki so predmet te uredbe, In kaj sodi v definicijo ponovne uporabe? Vseh možnosti tukaj nismo uporabili, oziroma vseh je definicij. Lahko bi naredili seznam transakcij, ki bodo vključene, ampak eh, mislim, da je bolj pomembna varnostna klauzula, ki predaja nalogo komisiji, da pripravlja aktualiziran seznam in na nan vključuje tudi druge transakcije, na katere nismo pomislili v tem trenutku. Transakcije, ki se bodo še pojavljale in bodo predmet regulatorne arbitraže. želel sem povdariti, da se moramo naučiti nekaj iz napak eh, iz uredbe infrastrukture Evropskega trga in kaj je vse to prineslo. Če želimo imeti večjo zrnavost, eh, to se pravi večje deleže, moramo najti ustrezno definicijo za posamezne dele uredbe, za tako da bomo dosegli določeno stopnjo natančnosti, ki nam bo omogočila ugotovitve tega, kateri podatki bi morali biti vključeni v poročanje. Tako da bomo zbrali potrebne informacije, vse potrebne informacije za. spremljanje poti nekega vrednostnega papirja, vključujoče vse transakcije, v katere je bil vključen. Mogoče bi bilo zanimivo, kot so predlagali nekateri, da bi eh, ugotovili, ali je to sploh potrebno oziroma ali ne bi mogli preglednosti zagotoviti tudi že samo z delom transakcije. Mm, Spraševali se potem, zakaj eh, uporabo širim na eh, ne samo na kreditne ustanove, ampak vsa podjetja, ki kotirajo na borzi. Eh, Zavedati se moramo, kako velik je ta trg in vedeti moramo, kako, kakšen je obseg tega trgovanja. če želimo spremati neko regulativo, moramo vedeti, kako, za kako velik posel gre tukaj. Zavarovan, zavarovanje s premoženjem igra dokaj veliko vlogo na finančnem trgu. Tukaj ne gre samo za vključitev MSP, ampak gre tudi za velike korporacije, ki so vključene v to vrstne posle, lastno likvidnost. Eh, zagotavljajo z reboji, z nakupovanjem vrednostnih papirjev. Tukaj gre za resnično velike eh, korporacije, ki so vključene v takšne eh, operacije. Zato moramo vse skupaj čim bolj enostavno in čekovito povezati. ne želimo dodatno obremenjevati eh, podjetij. Podjetja, ki kotirajo na borzi, tako ali tako morajo oddajati četrtletna poročila, eh, polletna poročila in tudi letna poročila in eh, v njih navajati mm, likvidnostno stanje in tudi poročati o tem, kako so uporabljali depozite. Prav tako morajo polagati račune. Mm, glede transakcij financiranih zavarovanj s premoženjem. Tukaj govorimo o pomembnem področju za velika podjetja. Kaj pa zadeva odvitke? Kot sem že povedal, je treba na to uredbo gledati eh, v povezavi z prestrukturiranjem bank. Eh, ne gre samo za to, da povečamo preglednost, gre tudi za povečanje odpornosti, smutrnosti delovanja Evropskega bančnega sektorja. Skratka, s tem ukrepom ne bi povečali samo preglednosti, ampak zagotovili bolj odporni finančni sistem v Evropi. tukaj ne gre za neke marginalne transakcije v Evropski uniji, ampak predstavlja je določen poslovni volumen, gospodarski volumen. Veliko sistemskih eh, težav, ki smo jih imeli v preteklosti, je shajalo iz te vrste operacij, eh, ki so bile preveč, eh, pokrite, finančni izvodi se ne upoštevamo tega, kar se je zgodilo eh, novembra v odboru za finančno stabilnost, ki so ugotovili, da je treba vključiti tudi odbitke. Tudi če tega ne bi upoštevali, bi bili malmarni. Mal zdaj moram uporabiti to, kar je opravil odbor za finančno stabilnost, čim bolje. Na ta način bi dali Evropski organ za vrednostne papirje dovolj časa, da oceni rezultate dela odbora za finančno stabilnost. Na ta način bi lahko uporabili to, kar bomo izvedeli iz e poročila odbor za finančno stabilnost, ko bo ta poročilo pripravil. Mislim, da je to vse, kar lahko danes povem eh, na to temo. Sem pa prepričan, da bomo nadaljevali z eh, odkrito eh, razpravo in da boste aktivno sodelovali v tem. Tako da bomo zadevo rešili v predvidenem časovnem okviru, kar bo evropskemu finančnemu sektorju dalo večjo stabilnost, kot tudi zanesljivost in jim omogočilo lajše delovanje na bolj učinkovit način. Hvala poročevalcu. Zdaj pa imamo še čas za krajši prispevek komisije. Patrik Prson je z nami tako da mu dajem besedo kar tako izvolite. Hvala predsednik, vse pohvale poročevalcu in poročevalcem v senci, da so se lotili tako kompleksnega vprašanja. Kot je dejal gospod Hökmark, eh, Donald, in Donald Rumsfeld v svoji terminologiji gre za kup neznanih neznank. Gre za zelo tehnično vprašanje. Med finančno krizo so podjetja posojala svoje vrednostne papirje in vrednostne papirje drugih eh, podjetjem za pridobivanje kreditov. Vemo, da regulatori tega ne želijo več, želijo vedeti, kaj se dogaja na tem področju, želijo več transparentnosti. Poročevalec je po našem mnenju izboljšal predlog komisije na številnih področjih. Štiri točke imamo, ki bi jih želeli izpostaviti. Odbitki, tehnični tehnični, tehnična terminologija, eh, povišanje eh, zavarovanja s premoženjem, eh, ki, ga, ki te je na voljo za transakcije. To ni pristop komisije, to je pristop sveta. Zakaj? Tu sta dve neznanki in ena znana neznanka. Neznanki sta, da ne vemo, kakšna bodo končna mednarodna pravila. Ta bodo na voljo sredi leta 2016. Tako da zdaj še ne vemo, kakšen bo učinek. Eh, kakšen bi bil učinek uveljavitve teh pravil o odbitkih. Takšnih podatkov v Evropski komisiji še nimamo na voljo. Potem pa so tu še pravne težave, to je znana neznanka. In s tem se morajo ukvarjati pravniki v naših institucijah. Ali lahko zdaj prenesemo pristojnosti za prihodne tehnične standarde eh, ESMI ali EBI, ne vemo še kateri organ bi bil pristojen za to, saj ne vemo, kaj bi bilo treba, eh, zakaj bi bilo treba prenesti pooblastila. Tu moram počakati do 2016, torej razrešiti pravna in tehnična vprašanja. Drugo vprašanje, ponovna uporaba, pozdravljamo pristop poročevalca. Ta temeli na ekonomski opredelitvi, ki jo uporablja odbor za finančno stabilnost. To pa moramo zdaj prenesti v pravno opredelitev. E, opazili smo tudi vrsto izboljšav. Moramo namreč prilagoditi definicije in zagotoviti, da bo do, delovale tudi v pravnem pomenu. Zato bi priporočili eh, poročevalcem v senci, da si eh, oziroma eh, Eh, predlog sveta upošteva predloge poročevalcev v senci, ni pravne negotovosti o pravici do ponovne uporabe. Eh, tretjič, eh, izuzetje centralnih bank, to, je še, to pa je neznana neznanka. Razumemo občutljivost nekaterih poslov med centralnimi bankami in finančnimi podjetji. Razumemo, da centralne banke ne želijo poročati o tem repozitorijem sklenjenih poslov ne razumemo pa, zakaj centralne banke tega ne želijo posredovati drugim javnim ustanovam, za katere veljajo enake zahteve glede poslovne tajnosti. Ne gre prav za to, da ne bi razumeli. Gre za to, da ti drugi javni organi potrebujejo te informacije za izvajanje uredbe, ki je pred nami, drugače ne morejo upravljati svojih nalog. Gre za 30 odstotkov eh, trga eh, repo poslov, ki bi bil izuzet, 30 odstotkov, kjer drugim regulatorjem ne bi bilo omogočeno, da izvajo to uredbo. Eh, gospod Sorus in gospa Hübner sta predlagala, da moramo poskušati najti rešitev za to. Gotovo bi morala ena javna ustanova zaupati drugi javni ustanovi, da jim posreduje to vrstne informacije. In še eh, Zadnja pripomba, razkritje računov. Gre za pristop, ki temelji na transparentnosti, to je zelo pomembno. Moramo vedeti več o motivacijah, o sorazmernosti, o uporabnosti, ampak gotovo gre za nekaj, kar je po našem mnenju vredno razmisleka. Imam pa še vprašanje za poročevalca. Eh, gospa Hübner, enostransko oziroma dvostransko poročanje, Komisija meni, da gre za dobro zamisel in ne samo mi, odbor za finančno stabilnost to priporoča. Dvostransko poročanje, torej obe nasprotni stranki eh, poročata to, iz, poveča obseg informacij, izboljša transparentnost in mi smo si. To na zahtevo parlamenta ogledali in preučili. Repozitori sklenjenih poslov eh, se prilagajajo, lahko eh, prilagodijo poročila za enake posle, ko gre za dvostransko poročanje in gotovo lahko preverijo, da ne gre za goljufije. Torej, če gre za dvostransko poročanje in vprašanja, ki smo jih eh, slišali, lahko odgovorim predsednik samo potrdilno za komisijo. Dobro, še en rok smo uspeli najti za predloge sprememb, če se s tem strinjate. Poročevalci in poročevalci senci, 3. februar, četrtek 3. torej, to bo nov rok za predloge sprememb. 23. februarja bomo o njih razpravljali, glasovali 23. marca. Potem, treba pa je še potrditi glasovanje na plenarnem zasedanju aprila. Hvala. ne vidim pa poročevalca za naslednjo točko na dnevnem redu, tako da bomo naredili krajši odmor in ponovno nadaljevali 15 do 6, kot načrtovano zadnja točka, letno poročilo politiki konkurence.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

Yes. Okay, colleagues, we can start. Dobro, kolegi, lahko začnemo. Zadnja točka na dnevnem redu. Poročilo o politiki eh, na področju konkurence v Evropski uniji. Poročevalec je gospod Morten Messerschmidt. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čeprav razumem, je to zadnja točka na dnevnem redu, ampak to ne zmanjša pomembnosti tega vprašanja. Bom kratek. Imeli smo že kar nekaj konstruktivnih sestankov med poročeva, sporočevalci v senci in kolikor sam razumem, smo uspeli eh, pripraviti tudi kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb. Posredoval sem osnutek uh, glasovalnega seznama, kar vključuje tudi kompromisne predloge sprememb. Eh, tu imamo eh, cel dosje, ne bom eh, navajal vseh kompromisov. Hvala poročevalcem v senci za fleksibilnost in razumevanje. Kot sem nenehno povdarjal v tem procesu sklepanja kompromisov, je po moje zelo pomembno pri politiki na področju konkurence ta, da eh, so tu izključne pristojnosti komisije, mi moramo poskušati ostati združeni in zato je ta fleksibilnost in razumevanje pomembna tako politično tako, eh, za nas in bistvenega pomena je, če hočemo nadaljevati z načrtom, ki smo si ga zastavili. To poročilo, upam, bo precej drugačno kot prejšnja sporočila. Prvič bomo uh, zastavili nove ambicioznejše cilje, odrazili bomo tudi novo sestavo parlamenta po volitvah. In sam sem ponosen na to, ne le zaradi uh, tega, ker sem poročevalec, temveč uh, kot del kolegija poročevalca in poročevalcev v senci, ki smo skupaj pripravljali to poročilo. Odprt sem za komentarje eh, v zvezi s kompromisnimi predlogi, ki so še na mizi. Eh, vesel bom kakršnih koli predlogov za izboljšave. Upam pa tudi in pričakujem, da bomo imeli končno glasovanje prihodni teden, tako kot je bilo dogovorjeno. Upam tudi, da bo osnutek glasovalnega seznama, ki sem vam ga posredoval, Eh, seznam, ki ga boste lahko podprli. Gospod predsednik, tako. Eh, zaenkrat bi končal. Upam, da bomo slišali tudi eh, koristne komentarje vseh poročevalcev v senci. Hvala, gospod Tibor Sani, SND. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi želel čestitati poročevalcu in vsem drugim kolegom, ki so sodelovali. pri tem odlično opravljenem delu, ki smo ga do sedaj opravili. Povsem res je, da smo pri večini točk pripravili ustrezno utemeljene in ustrezno oblikovane kompromisne predloge. Mislim, da se podpora za to ponuja kar sama od sebe. Saj je poročilo zares dobro uravnoteženo. Moram pa hkrati povdariti tudi naslednje. Mi kot skupina S in D še vedno imamo nekatera vprašanja, ki se nam še vedno zdijo problematična. Prvič, računam na modrost tega odbora in upam, da mi bodo kolegi in kolegice pomagali ter prispevali k temu, da do, končno dosežemo cilj. Torej, gre za vprašanje, ki nam povzroča največ glavobolo. Pomen uh, storitev splošnega gospodarskega pomena. Trenutna različica in predloženi kompromisi so še vedno besedila, ki so zelo oddaljena od stališča eh, socialistov. Ne, žel, ne se, želim se predolgo muditi ob tej točki vendar pa mislim, da je sektor storitev splošnega gospodarskega pomena sektor, ki predstavlja znaten delež skupnega izvajanja storitev v državah članicah Evropske unije. Predvidevam, da bi z učinkovitejšo določbo eh, dosegli tudi znatnejše koristi. Je pa narava takšnih storitev, da ne, jih ne moremo zares presojati v okviru oziroma z vidika čiste konkurence. Gre za posebno področje eh, evropskega življenja. In posledično se mi zdi, da je to področje, kjer se stališča lahko kar precej razlikujejo, recimo naše stališče od stališča eh, skupine ELS. Je pa to za nas ključno vprašanje, to moram povdariti. Mislim, da lahko vsi v parlamentu razumete, zakaj je to področje pomembno za politično levico. Drugo vprašanje, ki je tudi ključno vprašanje, je kompromis o liberalizaciji železniškega sektorja. Tudi to področje še vedno povzroča številne glavobole v Evropski uniji. Zato menim, da moramo biti zelo previdni pri tem vprašanju. Tretja točka. tu ne bi dejal, da gre za ključno vprašanje. Tudi, če bi, kljub temu, da bi lahko zagovarjal tudi to, da gre za ključno vprašanje. Že večkrat sem se oglasil in prosil za razumevanje poročevalcev v senci in eh, glavnega poročevalca. Morda pa bi želel tudi Odbor Ekon razmisliti o naslednjem. Torej, kompromis L. Tu se omenja ime podjetja Google. Vesel sem, da do sedaj še ni prišlo do nesporazumov in da prav razumete našo pobudo, da odstranimo vsa imena podjetij ne gre za Google kot podjetje. Lahko bi tu imeli še veliko podobnih primerov, recimo, ko govorimo o gensko spremenjenih organizmih, je bilo tu tudi eno podjetje, eh, ki je glavno, vendar pa ga nihče ni omenjal in sam ne bi želel eh, odpirati vrat temu, da Evropski parlament našteva imena različnih podjetij obstajajo drugi evropski organi, ki se lahko ukvarjajo s posameznimi primeri. To je naš pridržek. Gre za načelen pomislek pri omembi imena Google. Imamo veliko orodij v naših rokah, da pripravimo stališče in ne navajamo imen konkretnih podjetij. Še za par sekund bi prosil in še malce vaše pozornosti. Kar nekaj področji je tu omenjenih in sam bi izpostavil še eno, ki je morda manj bistvenega pomena in to področje ni zajeto v kompromisnih predlogih. In strinjam se, morda se ga niti ne da zajeti v kompromis. A kljub vsemu, posamezni predlogi sprememb so tu lahko odločilnega pomena. Zato bi pridržek izrazil tudi pri vprašanjih digitalnega enotnega trga. To je področje, kjer imamo še vedno predvsej manevrskega prostora za eh, posamezne predloge sprememb. A če povzamem, gre za zelo dobro opravljeno delo in za res bi čestital vsem, ki so pri tem sodelovali. Hvala. Thank you. Hvala, Werner Langen. Ja, ne bom govoril dolgo, saj Uh, imam težave z glasom in dejali so mi, da moram govoriti manj, da si jo pomoram. Tako, uh, prosim za razumevanje. Najprej hvala poročevalcu, hvala za to, eh, da smo lahko sprejeli nekaj kompromisnih predlogov nespremenjenih. O tem smo govorili zadnjih nekaj tednov v naši skupini. Gre za osnutek glasovalnega seznama. Uh, šlo bo za to in o posameznih predlogih sprememb. In zato potrebujemo glaso, seznam glasovanja. Upam, da bo v kompromisu B upoštevan tudi naš, eh, črta naš prispevek o socialnem dumpingu, oziroma da boste to upoštevali, o tem zaenkrat še ni bilo razprave. Gre za enega izmed ključnih stebrov v Evropski uniji in ključne pristojnosti. Treba je vključiti tudi eh, razprave, ki trenutno potekajo s komisarjami in eh, komisarkami. Morali bi imeti več zakonodajnih pristojnosti in to je treba vključiti v to poročilo. Gre za pripravo smernic, predpisov in tako naprej. Komisija je zaenkrat edini organ na tem področju. Potem tudi ECB, ko gre za eh, bančni nadzor. In eh, tu imamo tudi potem izrekanje sankcij. Do sedaj sem vedno zagovarjal komisijo, zdaj pa smo na ravni, ko je treba skupaj odločati v zakonodajnem postopku ali pa vsaj imeti intenzivnejši dialog, ko gre za smernice, za uh, recimo letalske družbe, okolje in tako naprej, a do sedaj naše mnenje še ni bilo ustrezno upoštevano. To so kompromisi, ki še niso vključeni, pa, se pa jih lahko prepozna v različnih predlogih sprememb. Toliko o kompromisu B, potem še kompromis C. Tu smo mnenja, da bi bilo treba črtati en del tega kompromisa. Tudi sam ne vem, kako je z imeni podjetij morda bi bili lahko. Pre, morda pa je bila previdnost prejšnjega komisarja v zvezi z Googlom pretirana. Tako da se sprašujem še o motivih. Morda je Google v nekaterih državah, posebej v eni državi, še bolj prisoten na trgu, še, ima še večji delež kot v preostalem delu Evropske unije. Zato Eh, je tu še posebej prisotno vprašanje neustrezne konkurence. Eh, in to mora ostati v središču razprav prihodnje leto. Ne morem si predstavljati, da bi eh, pri internetu na koncu govorili samo o Google. Upeljane so bile nekatere davčne pravila, ki očitno izkrivljajo konkurenco in predlagal bi, da čim prej dobimo eh, končni glasovalni seznam in se potem pogovorimo eh, še o tem. Pozdravljam pri. Um, pripravljenost poročevalca in drugih poročevalcev v senci, da dosežemo kompromis. In potem eh, še zadnja pripomba. Eh, Predvsej prepričan sem, da bi bilo dovolj, če bi upoštevali samo zakonodajo zadnjih dveh let, ni treba uh, tu vključevati še uh, številnih strokovnih poročil, to, za to potrebujemo papir dodatna. Sredstva za to bi prosil sekretarjat uh, in poročevalca, da se besedilo skrajša in da upoštevamo tudi okolje ter ne vključujemo mnen, ki niso več relevantna. Hvala. Thank you. Next. Hvala. Ramon Tremosa je naslednji govorec. Hvala lepa. Naj se najprej prisrčno zahvalim poročevalcu za vse delo, ki ga je upravil dobro delo, pametno delo. Poročilo ni preprosto, zdi se preprosto, vendar ni. Prejeli smo 300 predlogov sprememb, vsi imamo različna stališča, vsi prihajamo iz različnih držav, kjer je vsakdanje življenje bistveno drugačno. Blizu smo temu, po mojem mnenju, da pripravimo zelo dobro poročilo in na koncu smo se strinjali z vsem, eh, da na koncu pridobimo soglasje vseh poslanskih skupin. Sam se lahko ponudim, da pomagam poročevalcu pri teh zadnjih sestankih. Parlament ima veliko pomembnejši glas pri podeljevanju mandata komisiji. Če poročilo podprejo vse večje skupine v našem parlamentu, če moramo zagotoviti sodelovanje in se potruditi v zadnjih nekaj tednih, moramo storiti prav to. S in D je zelo pomembna skupina, zato želimo, da sodelujete in dosežemo toliko kompromisov, kot se le da. Tudi mi imamo nekaj pomislekov, nekaterih kompromisih. Tu sicer nimam nobenega predloga spremembe, ampak seveda bom tudi sam eh, sodeloval in poskušal odgovoriti na pomisleke, ki jih imate. Potem ste govorili o prometnem sektorju, tu gre za moj predlog spremembe in eh, seveda se lahko še pogovorimo. O tem lahko še razpravljamo, saj želim, da se tudi socialisti priključijo in da dosežemo velik kompromis. In še za konec, ko gre za primer Google. Naj povem naslednje. Lani smo imeli zanimivo razpravo na sestanku skupine S in D. In takrat se nismo strinjali glede tega, ali bi izredno navedli to ime. Guardian je prejšnji ponedeljek objavil članek, Eh, v katerem je zapisano, da se delež Google še veča v nekaterih državah, ponekod celo z 90 na 96 odstotkov. Čakamo, da bo nov komisar kaj storil. Google postaja edino podjetje v Evropi in če bomo izgubili dve, tri leta, potem sploh ne bomo več mogli govoriti o konkurenci. Eh, komisar Ettinger je danes govoril o Googlu in verjetno ne govori le v imenu svoje stranke, eh, ampak tudi v imenu SPD, nemške SPD. Saj obstaja zaskrbljenost in nekaj je treba storiti. V odstavku o Google govorimo o preferencialni obravnavi. V zadnjih tednih nismo imeli dokazov o tem, da Google izvaja slabe prakse eh, in da konkurente izriva z trga. V nekaj dneh nekateri akteri povsem izginejo z trga in stranke teh podjetij izgubijo veliko prometa, veliko dobičko, kar gre v korist Google. In ti dokazi so zdaj na mizi Evropske komisije. Mi govorimo o preferencialni obravnavi, imamo veliko več dokazov o tem kot v zadnjih letih. Je pa treba o tem govoriti vse več, saj o tem govorijo tudi mediji. In zakaj bi se morali avtocenzurirati? Mislim, da je trenutna različica odstavka v Google zelo dobro uravnotežena. Komisijo prosimo, da kaj stori in tako naprej. E, se pa seveda lahko še naprej pogovarjamo z vami. Želimo, da nas podprete. To je pomembno za komisijo, za javno mnenje in MSP-je, ki nas sprašujejo, kaj počnete za eh, ohranjanje konkurence. In potem še škandal LuxLeaks. Pomembno je, da se strinjamo in da zagotovimo več sredstev generalnemu direktoratu za konkurenco. Eh, dela je veliko več in morali bi imeti možnost, da sredstva preusmerimo z manj obremenjenih generalnih direktoratov na bolj obremenjene, kot je ta za konkurenco. Večja podjetja imajo več odvetnikov v Bruslju, kot pa ima generalni direktorat za konkurenco osebja, ki dela na nekaterih pomembnih primerjih. In to je res. Zato je pomembno, da dosežemo dogovor tudi glede tega. In potem še za konec digitalna agenda. Škoda je, da nismo imeli eh, več časa eh, in da bi imeli sklic na kolaborativno gospodarstvo, ampak verjetno bomo zdaj našli dovolj časa za to. Prav tako je pomembno, da se vsi strinjamo in pozovemo komisijo, da razmislijo naslednjem. Ali bi se lahko sankcije uporabljale? ko izvršni direktori podjetij sodelujejo pri nekaterih dejavnostih. Prosili smo komisijo, da to analizira in zdi se mi, eh, da ljudje dobijo občutek v velikih podjetjih, da je njihova eh, prihodnost eh, karijere ogrožena, če ne sodelujo v kartelnih dogovorih. To je zelo pomemben del poročila, zato sem vesel, da, se vsi, da smo se vsi strinjali glede tega. In še za konec, hvala vsem za upravljeno delo, hvala za odprtost, pripravljenost na kompromise in mislim, da smo dosegli zelo dobro poročilo, ki bo koristilo vsem nam. Hvala, Paloma Lopes je naslednja za GUE. Hvala lepa, dober večer vsem. Veliko predlogov sprememb smo prejeli od poslancev iz različnih političnih skupin in to kaže, kako pomembna je res politika na področju konkurence. V tem trenutku izvajanje omenjene politike je ključnega pomena in Evropski parlament mora oceniti in določiti prednostne naloge na demokratičen način. Ne strinjamo se z eh, veliko predlogi sprememb in njihovo vsebino, se pa zahvaljujemo vsem poslancem za delo in pripravo predlogov sprememb. Naša skupina je poskušala predložiti eh, predloge sprememb, eh, ki bi bili v interes delojemalcem v Evropi. Treba je preusmeriti politiko konkurence v ustvarjanje novih delovnih mest, in uh, zavarovanje uh, dela v javni upravi. Po našem mnenju te politike ne bi smeli usmerjati v napad in na industrijo, saj ta lahko eh, ustvari nova delovna mesta prav na tistih področjih, kjer je to nujno potrebno. Komisija bi morala upoštevati gospodarski in socialni učinek teh dejavnosti, kjer to ni, še ni dovolj opravljeno. Prav tako bi morali ponuditi alternative delavcem prizadetih industrij. Evropska politika konkurence mora te dejavnike upoštevati, drugače bo to pomenilo oviro za ohranitev visokokakovostnih delovnih mest, česar je evropska industrija sposobna in kar lahko zagotovi za prihodnost. Po našem mnenju je zamisel deregulacije pokazala, da eh, se tu ne da ravnati pravično. Gre za neoliberalno ideologijo, ki dovoljuje velikim podjetjem in oligarhom, da vplivajo eh, na trg v Evropi. Kon politika konkurence mora zagotoviti delavcem, da gospodarstvo še vedno služi prebivalcem Evrope in ne obratno. Nekateri sektori so tu še posebej pomembni, recimo agroživilski sektor. Prav tako vlada tudi zaskrbljenost pri cenah, eh, ki jih metje prejmejo in nad monopolom v tem sektorju. Prav tako vlada tudi zaskrbljenost eh, javne pomoči bančnemu sektorju, na zagotavljanje bančne pomoči javne pomoči bančnemu sektorju. V nekaterih državah eh, je premoženje ljudi izginilo in so ga zasegli in to vodi v zaskrbljenost. mi želimo zagotoviti ukrepe na tem področju, potem eh, je tu tudi eh, slaba oskrba, eh, slaba oskrba pri, z energijo. Recimo v Španiji. Mi si torej želimo politike konkurence, ki bi lahko reševala težave prebivalcev v Evropi, ne pa vodila v večjo liberalizacijo evropskega gospodarstva. Mitchell Brajmon, zeleni. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se najprej poročevalcu zahvalil za poročilo in sodelovanje. Verjetno ni veliko vprašanj, kjer bi se mnenja tako zelo razlikovala v Evropskem parlamentu kot pri konkurenci. Tako da se zares zahvaljujem za prijazno in uspešno sodelovanje. Mislim, da je poročevalec upravil odlično delo, imeli smo zares konstruktivna pogajanja. Ne bi se zdaj spuščal v celoten dokument, bi pa omenil tri, morda štiri točke. 277. predlog spremembe je za nas pomemben, tu bomo podali tudi svoj predlog, gre za LaxLeaks in Eh, dogovori o obdavčevanju med različnimi podjetji, kar je vodilo v izkljuvanje konkurence, kar je povedal že kolega Langen. Želeli bi, da naš odbor eh, komisijo pozove, da to ustrezno razišče. In s tem bi morali poslati nadaljni signal za preiskavo te problematike. Eh, druge pripombe eh, se nanašajo predvsem na sektor IKT. Tu sta dva predloga sprememb za naše skupine, ki nista bila sprejeta, bi si pa želeli, da bi ju vključili. Eno je eh, prošnja za komisijo za uradno zagotovitev brezplačne programske upreme, da se to spodbuja in razvija. Mislim, da bi bilo to v interesu Unije, da tudi na tem področju postavimo standarde in vplivamo na konkurenco tudi pri tem. Eh, če je digitalni enotni trg eno izmed ključnih vprašanj, potem bo to tudi eno izmed osrednjih političnih vprašanj in mi bi želeli zagotoviti pravično, eh, pravičen internet, ki je neutralen kar je pomembno tudi za konkurenco. Treba je zagovarjati ustrezno neutralnost interneta in ne oslabljen pristop na tem področju. In še zadnja točka odstavki o Google. Pri pogajanjih se mi je včasih zdelo malce čudno, da se SND in zeleni zauzemajo za to, da ne bi izpostavili posebej enega podjetja. Sam bi to želel obdržati kot načelo. Saj ni razloga, da se to izpostavi in ne bi bilo dobro, če zdaj vzpostavimo ta pristop, da bi Evropski parlament izpostavljal različna podjetja po imenu v naši skupini bo se bomo morali še enkrat pogovarjati o tem, če bo na plenarnem zasedanju to izglasovalo. Saj bo še veliko drugih podjetij, ki bi jih bilo vredno navesti v podobnih primerjih v drugih poročilih. Zato je treba o tem temeljito razpravljati. Ampak eh, naj potegnem črto, zelo dobra pogajanja in upam, da se, ta, da se bo enako delo nadaljevalo na konstruktiven način celo leto. Hvala. Še dve prošnji za besedo imam. Annelies Dot je prva. 2 minutes. Okay, great. Thank you. I'll try and be very quick. Najlepša hvala, hitra bom. Zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcem v senci za vse delo. Kot je Tibor, moj kolega, dejal, imamo veliko dobrih kompromisov, na določenih področjih pa je treba še kaj narediti. Uh, in zlasti pri storitvah v splošnem ekonomskem interesu je treba veliko storiti. Tu gre za področje, ki je zelo pomembno za javnost. E, mnoge organizacije v moji državi, e, ki deluje tudi po Evropi, so se obrnile eh, name, e, mnogi iz mojega volilnega okraja. E, ljudje menijo, da ne smemo preprečevati. E, delovanje storitev, ki so del mandata vlad. Naprimer, državljani, ki želijo uh, vzpostaviti uh, uh, občinske energetske projekte in uh, naprimer. Ti ne bi mogli uh, delati in oni menijo, da je to nepravično. Eh, potem pa tudi socialna eh, stanovanja. Zaradi konkurenčnega prava bi bilo nezakonito, če bi socialna stanovanja bila na voljo vsem sektorjem družbe. Eh, torej zelo pomembno je za demokratično odgovornost parlamenta, da ohranimo pravzaprav eh, možnosti eh, javnih eh, oblasti, da opravljajo svoje demokratske naloge. Tu gre za storitve, ki so zelo pomembne za javnost, to je jasno in ta prostor moramo zavarovati za javne oblasti, za javne organe in obstajajo tudi določeni problemi, kjer eh, eh, predlogi sprememb niso dovolj jasni in kjer še vedno eh, demokratične oblasti ne morejo ravnati v skladu z zahtevami prebivalcem. Treba je spaštovati vlade in državljane in mnogi ljudje so se obrnili name in dejali, da tu Evropska unija pravzaprav pretirava in da je prekoračila linijo. Werner Langen, samo vprašanje bi imel, kdaj bomo dobili seznam za glasovanje. Dobro bi bilo, če bi ga dobili hitro, ker želim o tem razpravljati tudi v svoji politični skupini. Petek. Očitno v petek. Tedaj bo na voljo seznam za glasovanje in besedo dajem poročevalcu za odgovor. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa vam vsem. Torej, ni bilo veliko presenečen. Največja eh, eh, presenečenja so prišla iz vrst eh, krščanskih demokratov, ki že Eh, ne želijo, da se citira iz eh, eh, Biblije. Potem pa sedaj že govorimo o določenih ključnih glasovanjih. Torej, jaz sem iskal kompromis in pri določenih vprašanjih ne bomo dosegli nobenega premika, če ne bomo uh, sodelovali in zaradi tega obžalujem napovedi eh, skupin glede tega. Eh, cel mesec smo razpravljali o tem, vse je potekalo v dobri atmosferi in niti besedice se ni reklo o tem. In če je sedaj konec. Eh, eh, pripravljenosti za kompromise pri socialistih, potem je dobro, če to vemo od samega začetka, kajti v tem trenutku bi laže našel kompromise z drugimi političnimi skupinami, kajti eh, mi smo hoteli vse ali nič. Eh, in če eh, Eh, druga največja skupina v tem parlamentu eh, meni, da če ne gre po njihovo, da ne sodelujejo, potem to povejte na glas. Če pa ne mislite tako, potem se pogovarjajmo. Poglejmo si te predloge sprememb. Tu imamo več kot 300 predlogov sprememb, ki jih želimo zrušiti v kompromise. ni presenečenja, če gospodu Langnu beseda socialni dumping ni všeč. Vse to smo zapisali zato, da ustrežemo vsem skupinam. Mi nočemo biti medsebojni sovražniki tukaj. E, e, naši nasprotniki so zunaj te dvorane. To je komisija, na katero želimo vplivati. To lahko storimo samo, če bomo dosegli kompromis in če bomo fleksibilni. In eh, če ena skupina noče več eh, biti pripravljena za kompromise in fleksibilnost, potem sem zelo razočaran. Eh, hvala tistim, ki so pač izpostavili stalna poganja vseh teh točkih. Google, promet in druga vprašanja bodo še naprej predmet pogajanj. Nadaljeval bom, čeprav se morda ne bodo pridružili vsi tem prizadevanjem. Prejšnji teden eh, v Strasburu nismo sprejeli priporočila za delovni program. Ne vem, ali ste socialisti zadovoljni s tem. Eh, torej, ali je tako ravnanje to, kar eh, hočete? Torej, to ni moja želja pri tem poročilu. Usedimo se skupaj če obstaja kak problem s kompromisom F. Potem se pogovarjamo o problemu. Prejšnji teden smo se dogovorili za glasovanje po delih. Mene zanima, kateri del je problematičen za socialiste. So vsi deli, zadnji del, katere besede. Samo povejte mi nekaj, zato da lahko nadaljujemo s tem dobrim procesom. OA, liberalizacija železnic. Gospod Remuza je tukaj zelo fleksibilen glede formulacije. Ne morete reči vse ali nič. Dajte mi nekaj konkretnega, na podlagi česa bom lahko uh, delal. Uh, blizu cilja smo. Digitalni enotni trg, tu imam dobre novice, slišim, da bo IMKO glasoval o mnenju, ki je del našega poročila in to mnenje odraža mnoge naše skupne skrbi. E, vidite tudi iz e, moje razlagalne izjave, da je tako. Kompromis C, gospod Langen, to ni nekaj, kar je stotstotno v skladu z vašimi željami, vendar gre za kompromis. Prejšnji teden smo preživeli skoraj da dve čudoviti uri skupaj. Užival sem in prosil sem, gospod poročevalec, ob 6.30 moram iti na zelo pomemben sestanek, zato prosim, da zaključite. Eh, prvič, eh, vidimo neka čustva pri politiki o konkurenčnosti. Eh, nisem prejel predlogov iz vaših skupin in zaradi tega sem menil, da smo si blizu. Če imate specifične želje, če želite drugačne formulacije, povejte to meni, mojim asistentkom in potem bomo našli kompromis. Prepričan sem, to je bilo zadnje, kar sem hotel povedati. Hvala. Najlepša hvala. E, roki so naslednji. 27. januarja glasovanje, marca v plenarnem zasedanju, naslednji sestanek odbora v ponedeljek ob treh popovdan in nadaljevali bomo še v torek. Hvala lepa, sestanek je s tem končan. Thank you.